Mislim, da lahko začnemo, še posebej zato, ker me je Vin van den Kamp vprašal, kdaj smo začnemo. Zdaj. Sicer zamujamo 10 minut, ampak kakorkoli. Začnimo. Najprej sklepi sestanka koordinatorjev, ki je bil opovdne. Če do 18. ure in 30 minut ne bo kakšnega ogovora, kakšnih pripomp, bodo ti sklepi obveljali ampak prosim, da si jih temeljito preberete. Glede na izkušnjo danes zjutraj, se stvari lahko zapletajo. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo. Sledijo trije koordinatorji. Peter Balaš ni mogel priti v Bruselj, ker je bil njegov let odpovedan. Tako da ne vem, kako bomo postopali. Morda bomo nekoliko spremenili vrstni red. Morda bo gospod Seki na vrsti prej ali pa bo vmes odmor. Tako, zdaj pa predstavitev socialne umeščenosti javnega prometa v Evropsko unijo. Med nami pozdravljam Manuelo Samek Lodoviči, ki je vodja področja za trg dela na institutu IRS in profesorica področja trga dela na Katoliški univerzi v Milano. Gospa Ludoviči, izvolite, beseda je vaša. Okay. Okay. Uh, many thanks for inviting me to do. Najlepša hvala, ker ste me povabili na vaš sestanek, kjer lahko predstavim študijo, ki smo jo upravili uh, za vaš odbor. Tukaj gre za precej novo vprašanje, kajti ko govorimo o javnem prevozu, se temu, oziroma se vprašanjem socialne vključenosti ne namenja toliko pozornosti stvari ne delujejo, kot kaže. Kaj smo storili? Skušali smo predstaviti povezavo med socialno vključenostjo in javnim prevozom. Pregledali smo obstoječo literaturo in zbrali nekaj empiričnih dokazov. Zdaj je že dokazano, da če se želimo boriti proti revščini in če želimo odpraviti socialno izključenost, če posebej nekaterih res obrobnih skupin, je treba okrepiti javni prevoz. Na ta način lahko izključene skupine vključimo v družbo. Tukaj smo navedli nekaj primerov politik in pa praks, ki so že bile izvedene tako na nacionalni kot tudi lokalnih ravneh v to smer. No, kaj smo še storili? Izpostavili smo nekaj vprašanj, ki bi jih lahko obravnavali bolj podrobno. Prav tako pa smo si ogledali morebitno ulogo evropskih institucij in še posebej Evropskega parlamenta, ko gre za eh, opozarjanje na morebitno ulogo prevoza, javnega prevoza pri odpravljanju socialne izključenosti. Organizirali smo tudi nekaj razprav v zvezi s tem, kaj sploh pomeni socialna vključenost, kaj to je. O tem obstaja kar precej um, literature, kar precej sestavkov. O tem zdaj sicer ne bom podrobneje razglabljala. Ampak na kratko bi povedala, da je socialna vključenost večdimenzionalni koncept. To pomeni, da eh, lahko vsaka oseba, ne glede na spol, raso, starost, prihodke, sodeluje v socialnem, torej družbenem in političnem življenju. To je možnost, eh, s katero lahko dostopamo do družbenega in gospodarskega življenja. Na kratko bi še predstavila nekaj podatkov o tem, koliko ljudi v Evropski uniji je socialno izključenih iz družbe. In sicer glede na en, eno merilo, to je tveganje za revščino. Ne? 2013 je bilo približno, eh, oziroma je vsaka četrta oseba v Evropski uniji veljala za revno osebo. Torej vsak četrti prebivalec EU-ja je, glede na ta merila, glede na kazalnike, bil reven. To so podatki za leto 2013. Če to spremenimo v številke, je to 123 milijonov ljudi ogromna številka. No, so se ti podatki pa so se zaradi krize še slabšali. Še več ljudi je zdaj ogroženih strani revščine. Veliko ljudi je kriza zelo prizadela in zato se je tudi število eh, oseb, eh, ki so revne, oziroma pri katerih velja tveganje za revščino, povečalo. Med letoma 2009 in 2013 se je ta številka povečala za 7 milijonov ljudi. Seveda obstaja precej razlik, naprimer med posameznimi državami. Predvsem zato, ker obstajajo različni modeli socialne države, pa tudi ker politični pristop, ki ga je država sprejela, na specifičen način omenja socialno vključenost tiste države, ki jih je naprimer kriza bolj prizadela, kot so Grčija, Italija, Portugalska, Irska, so med državami, v katerih se je število revnih najbolj povečalo. Pa tudi tveganje za revščino samo se je najbolj povečalo. Upam, da lahko iz tega grafikona kaj razberete. Tukaj vidimo, kolikšen odstotek ljudi je ogrožen zaradi revščine v Evropski uniji. Povprečje za celotno Evropsko unijo je 24,8 odstotka. Torej 24,8 odstotka celotne evropske populacije eh, je izpostavljeno revščini. Je pa naprimer v Bolgariji to veliko huje, kajti tam so številke nekje okoli 50 odstotkov, potem sledi Romunija z 41,7 odstotki, pa Grčija 34 odstotki in uh, Hrvaška naprimer. No, tveganje za revščino pa je precej nizko v državah, kot so nizozemska, češka, švedska, finska in uh, razlike so res zelo velike. Kaj so glavni dejavniki, ki vplivajo na socialno izključenost in revščino. Glede na obstoječo literaturo so s tem, povezane, so s tem povedani pogoji na trgu dela. Se pravi, če ima oseba zaposlitev ali ne, potem je s tem povezana stopnja izobrazbe, ki je tudi uh, v tesni navezavi z možnostjo zaposlitve nasploh tisti, ki so izobraženi, imajo možnost zaposlitve ponavadi in tudi na voljo dovolj sredstev za preživljanje. No, potem je tu dejavnik um, um, bivališč. Vprašanje, ali živijo osebe v mestnih okoljih ali na podeželju. So pa tu še nekatere specifike, s katerimi uh, povezujemo socialno izključenost. Naprimer, če ste uh, član neke manjšine, etnične manjšine, če ste invalid, naprimer, če ste ženska, tveganje za revščino med ženskami je veliko više kot med moškimi. Potem nizka izobrazba, nizka usposobljenost. Vse to so dejavniki, ki lahko prispevajo k socialni izključenosti. So pa te stvari tesno povezane med sabo naprimer ženske, ki, priha, ki imajo migransko ozadje, ki imajo nizko izobrazbo in ki živijo na podeželskih območjih. Pri teh osebah gre za povečanje tveganja za revščino zaradi vseh teh dejavnikov. Na tej prosojnici, ki jo lahko mimo grede najdete tudi v poročilu, v tem poročilu. Če stvari zdaj ne vidite na, na platnu, si lahko te številke še vedno pogledate v poročilu. No, tukaj imamo številke, odstotke, eh, ki so povezane s tveganjem za revščino za posamezne družbene skupine. Naprimer, če ste brezposelni, ste neverjetne izpostavljeni revščini, vsaj v 67 odstotkih je tako. Potem so tu otroci, otroci staršev, ki imajo nizko izobrazbo, potem otroci staršev, ki nimajo dela, migranti, ljudje z nizko stopno izobrazbe in pa ljudje, ki, želi, ki živijo na redko poslenih območjih. V tem poročilu ne omenjamo invalidov in pa starejših oseb. Po eni strani zato, ker pri njih nismo odkrili višjega tveganja za revščino kot pri drugih skupinah populacije. Je pa problem večplasten, kajte če gremo pogledati samo skupino starejših občanov ali pa samo skupino invalidov, lahko vidimo, da so nekateri deli teh skupin bolj izpostavljeni revščini. Uh, zaradi naprimer manjše mobilnosti pri invalidih, zato ker nimajo toliko možnosti sami skrbeti za sebe, voditi neodvisno življenje. In te skupine so še posebej izpostavljene socialni izključenosti. Če gremo naprej, prometne politike imajo lahko zelo veliko ulogo pri odpravljanju socialne izključenosti določenih skupin v naši družbi. Če se ti vidiki pri oblikovanju prometnih politik ne upoštevajo, lahko prometna politika celo pripomore k socialni izključenosti. Javni prevoz, javni promet je zelo pomemben, kajti gre za zagotavljanje dostopa do dela, do možnosti zaposlitve. Z javnim prometom lahko prav tako omogočamo eh, socialne stike in preprečujemo izolacijo. Skupine, ki so bolj izpostavljene tveganju socialne izključenosti, naprimer invalidi, starejše osebe, otroci, migranti in ženske, so še posebej izpostavljeni pomankljivosti na področju javnega prometa. Predvsem zato, ker te skupine veliko bolj pogosto uporabljajo javni promet kot pa ostale skupine v družbi. Ponovadi zato, ker same nimajo svojega osebnega avtomobila, ker nimajo na voljo dovolj denarja, da bi si privoščili avtomobil ali pa ker enostavno ne morejo dostopati do drugih oblik prevoza. Negativni učinek transportnih oziroma prometnih sistemov na okolje in pa na zdravje teh oseb bo veliko bolj vplival um, na zdravje omenjenih skupin kot pa na zdravje ostalih. No, teh številk zdaj tu ne bom podrobne komentirala, bi pa samo povedala, da je to zelo zanimivo vprašanje, ki smo ga prezeli iz obstoječe literature. Tukaj je ponazoren ta začaran krok, v katerem se lahko e, znajde neka oseba zaradi interakcije med socialno izključenostjo na eni strani in izključenostjo, do, oziroma, izključenostjo od javnega prevoza in pa mobilnosti na drugi strani ljudje, ki so socialno izključenosti, težje pridajo do javnega prevoza. Če pa javni prevoz ne omogoča tem ljudem, da bi dostopali do storitev, do služb, do socialnih omrežij oziroma družbenih omrežij, se, njihova, se njihove težave še povečajo. vrste težav, s katerimi se soočajo vse omenjene skupine pri dostopanju do javnega prevoza, so različne in se razlikujejo glede na eh, skupino, na zapostavljeno skupino, o kateri govorimo. Naprimer, za starejše in pa invalide je največja težava fizična dostopnost javnega prevoza. Se pravi, kako sploh stopiti na nek javni avtobus, na nek vlak. Za starejše je še ena težava pridobivanje informacij o javnem prevozu. Tukaj govorim o informacijah, naprimer, povezanih z eh, voznimi redi, cenami vzovnic in tako naprej. Za ženske je največja težava vprašanje varnosti. Torej, ženske imajo večjo težavo um, kako koristiti javni prevoz po noči oziroma zvečer. Moški ponovadi javni prevoz uporabljajo po dnevi, pod, v prometnih konicah, zjutraj in pa zvečer, oziroma popovdne, ko gredo na delo in gredo domov iz dela. Ženske po drugi strani pa javni prevoz uporabljajo bolj pogosto, za krajši čas ker ne uporabljajo javnega prevoza samo za prevoz na delovno mesto, ampak tudi zato, da naprimer gredo po otroke v vrtec, da spremijo naprimer svoje starele starše do zdravnika, do socialnih služb, ker gredo z avtobusom do trgovine po nakupih in tako naprej. Se pravi, ženske na popolnoma drugačen način uporabljajo javni prevoz kot pa moški. To vprašanje smo morali upoštevati pri pripravi poročil. Vi bi ga morali pri pripravi prometnih politik. Način uporabe javnega prevoza je zelo povezan s podatki. Naprimer, če avtobusi ali vlaki vozijo bolj pogosto v času prometnih konic, je to dobro ponovadi za moške, ni pa dovolj dobro in dovolj ustrezno za ženske, ker javni prevoz koristijo na drug način. Kot rečeno, ženske bolj pogosto potujejo oziroma uporabljajo javni prevoz in tudi bolj lokalno. Enaka težava se pojavlja pri starejših ljudeh. Starejši ponavadi potrebujejo javni prevoz za dostop do zdravnika, do socialnih služb, do sosedov in tako naprej. In ponavadi ga uporabljajo tudi izven časa prometnih konic, tako kot ženske. Kakšni so bili zadnji dogodki na področju razvoja prometnih politik? Šele v zadnjem letu se je vprašanju uloge socialne izključenosti um, oziroma javnega prevoza pri preprečevanju socialne izključenosti namenilo nekaj več pozornosti. Evropske institucije so opazile, da bo treba izboljšati uh, javni prevoz na splošno in tudi nekatere podrobnosti, ki so s tem povezane. Naprimer, izboljšanje pravic potnikov, ki uporabljajo javni prevoz. To so vprašanja, ki jih je eh, komisija in pa tudi ostale institucije začele obravnavati na evropski ravni. No, potem so tu naprimer evropski skladi, sklad za regionalni razvoj, pa evropski socialni sklad in tako naprej. S temi skladi je Evropska unija skušala spodbujati lokalne projekte, lokalne politike, lokalne pilotne projekte, naprimer, s katerimi bi prišli naproti potrebam teh ranljivih skupin. Uh, Na nacionalni in pa lokalni ravni smo opazili prav tako precej ukrepov. Predvsem gre tu za ukrepe na lokalni ravni v mestnih območjih, torej v mestih. In tudi te projekte eh, smo financirali iz evropskih skladov. Empirični dokazi. Časa za to, da bi pregledala in predstavila vse, enostavno ni bi pa povedala, da smo skušali pogledati ciljne skupine in tudi opredeliti njihove težave ter njihove potrebe pri dostopanju do javnega prevoza. Prav tako pa smo si ogledali politike, ki so bile pripravljene mm, na vseh ravneh, še posebej na lokalni, da bi eh, odpravili težave ranljivih skupin. Naprimer, pogledali smo si politiko ukrep s katerim želijo nekatere regije spodbujati javni prevoz in na, te, na ta način okrepiti varnost um, javnega prevoza, naprimer avtobusov za otroke, dijake, študente, ki se vozijo v šolo in uh, na fakultete. Prav tako pa v ta sklop nekako sodi tudi okrepitev varnosti na javnem prevozu v petek zvečer oziroma v soboto zvečer, ko gredo mladi ven se zabavati. No, potem so tu še drugi ukrepi. Naprimer, um, posebne storitve, ki jih nudijo javni prevozniki in ki so povezane tudi z uporabo uh, informacijskih tehnologij. Potem skupina starejših ljudi. Tu je šlo predvsem za ukrepe, ki bi ukrepili bolj fleksibilen javni prevoz in pa prevoz od vrat do vrat. Šlo je za ukrepljeno uporabo taksijev, pa tudi spodbujanje eh, neke vrste eh, prevozov občanov, ki so v svojem prostem času, če so ga imeli, eh, priskočili na pomoč starejšim in jih od točke A do točke B prepeljali s svojim avtomobilom. Poleg tega pa je šlo tudi za politike in za okrepe, ki so skušale odpraviti morebitne ovire, s katerimi se soočajo invalidi in pa starejše osebe pri uporabi javnega prevoza. Tudi tu gre za uporabo novih tehnologij, informacijskih tehnologij, s katerimi lahko odpravimo te ovire za starejše in pa hendikepirane osebe. No, skoraj, skoraj sem že pri koncu. Tudi, ko gre za ukrepe povezane z uporabo javnega prevoza strani žensk, je šlo predvsem za ukrepe, ki bi okrepili varnost žensk. Še posebej ženski potujejo z javnim prevozom po noči. Javni prevoz mora biti varen. Nekaj pa bilo tudi ukrepov, s katerimi so skušali spremeniti, naprimer, eh, obliko, ne, vagonov ali pa avtobusov, in da bi bili ti bolj varni za uh, matere z otroki. Naprimer. Pred nekaj tedni sem bila v Madridu in sem v praksi videla, kako lahko deluje avtobus, ki ima določen del namenjen samo materam z otroki. Potem imamo tukaj skupino ljudi, ki imajo nizke dohodke ali pa so brezposelni ampak ukrepi so bili precej podobni kot pri prejšnjih skupinah. Gre za ukrepe, ki, s katerimi skušamo prihajati naproti tem ranljivim skupinam. Ko gre za migrante, naprimer, gre predvsem za to, da skušamo uh, vozne rede ali pa cenike vozovnic uh, prevesti v njihov jezik, tako da migranti vedo, kdaj lahko uporabljajo kateri avtobus in tako naprej. Uh, No, potem eh, ljudje, ki živijo na podeželju. Zaradi vedno večjih eh, rezov in pa vedno večjega varčevanja je prišlo do eh, izpada subvencioniranega prevoza za ljudi, ki živijo na podeželju. In z največjimi težavami se tukaj zopet soočajo starejši. Starejši oziroma populacija na podeželju je vedno starejša. Mladi se ponavadi iz teh pomoči odseljujejo mesta in zato smo se soočili z zelo pomembnim vprašanjem, kako po eni strani povezati učinkovitost javnega prevoza in na drugi strani eh, zato uporabiti čim manj sredstev zaradi varčevanja. Tudi to je pomembno vprašanje. Če povzamem, izzivi, s katerimi se bo javni promet soočal v prihodnosti, na področju socialne izključenosti bodo vedno pomembnejši. Ranljive skupine se bodo večale, zato moramo biti posebej pozorni na težave eh, naprimer, starejših, hendikepiranih oseb, žensk, migrantov in tako naprej. S tem so povezani tudi aktualni hm, dogodki. Naprimer, vedno več je v Evropski uniji imigrantov, vedno več je ljudi, ki se odločijo, da se bodo iz ene države članice preselili v drugo, ker so tam dobili zaposlitev. In tudi njihove, na njihove težave moramo biti pozorni. Enako velja za ravnovesje, ki sem ga že omenila prej, se pravi ravnovesje med vedno večjimi populacijami v mestih in pa po drugi strani podeželskimi področji, z območji, ki so vedno bolj redko poseljena. To so neravnovesja, ki jih vsekakor moramo odpraviti. Kako bo s tem v prihodnje? V prihodnje bo zelo pomembno najti odgovore na vse te težave. No, tri težave bi izpostavila, tri vprašanja. Prvič, treba je sploh se zavedati, da obstaja težava socialne izključenosti. In socialno izključenost moramo upoštevati pri oblikovanju vseh politik na področju javnega prometa. Kadarkoli se pripravlja in pa izvaja prometna politika, je treba upoštevati socialno izključenost. Potem je tu vprašanje stroškov, kako z vedno manj sredstvi, ki so nam na voljo, zagotoviti dobre storitve za čim širšo skupino prebivalstva. Naprimer, za uporabo informacijskih tehnologij. To je že en pristop. Potem imamo pristop od spodaj na vzgor, kjer sodeluje mm, naprimer, družba in išče rešitve za ranljive skupine. Prav tako lahko združujemo. Um, javni sektor z zasebnim sektorjem in sektorjem nevladnih organizacij. Ta tretji sektor nevladnih organizacij je še posebej pomemben. Tiste nevladne organizacije, ki so dejavne na področju socialnih vprašanj, bi lahko na nek način s sodelovanjem mm, z javnim sektorjem in zasebnim sektorjem razvili, oziroma razvil neke vrste možnosti, s katerimi prišli naproti ranljivim skupinam. Lahko pa tudi uporabimo primer BlaBlaCar, ki je zasebno podjetje, eh, ki skuša pomagati ranljivim skupinam in ki nekako spodbuja iskanje rešitev med državljani samimi. Tu sploh ni bilo posega oziroma vključevanja javnega sektorja. vsem strinjam. Šlo je za analizo mm, ranljivih skupin, ki so zaenkrat izključene iz družbe. Povsem se strinjam z vami, ko pravite, da gre za migrante, za mm, hendikepirane osebe, za osebe z nizkimi dohodki, za brezposelne, za starejše. In um, ne nazadnje tudi za osebe, ki živijo na podeželju. Te osebe so precej oddaljene od večjih mest, od večjih eh, mestnih regij. In zaradi slabih prometnih povezav so nekako odrezane od sveta. Omenili ste tudi izzive, s katerimi se soočamo, naprimer starajoče se prebivalstvo, pa vedno večje število imigrantov. Vse to so dejavniki, ki še povečujejo socialno izključenost ostalih skupin. Se pa z vami strinjam, ko ste dejali, da je tretji sektor tu ključnega pomena, se pravi sektor nevladnih organizacij. Še posebej na podeželju se zaradi prevelikih stroškov ukinja javni prevoz. Če kdo nima dovolj denarja, da bi si kupil svoje avto ali pa če ima nizko izobrazbo in nima zaposlitve, je taka oseba v bistvu kar obsojena na bivanje na robu družbe. Omenili pa ste še eno stvar in sicer zavedanje javn, eh, lokalnih in občinskih oblasti o teh težavah. Se pravi, zavedanje županov, posameznih mest, krajev, vasi, eh, o tem, da je treba razvijati prometne povezave posameznimi podeželskimi regijami in pa mesti. Tem osebam je treba dopovedati, da bo brez kakovostnega javnega prometa, eh, socialna izključenost še večja. Nekdo, ki je reven, bo zaradi slabih prometnih povezav najverjetneje ostal, še, ostal reven ali bo postal še bolj reven. Potem pa je treba tem ljudem pomagati s socialnimi eh, transferji. Gre torej za sodelovanje večjih ravni. Vlad, lokalnih oblasti in pa nevladnega sektorja. Ne na zadnje pa so tu še sredstva iz evropskih programov, iz evropskih skladov. Tudi mi se moramo vključiti v to. Pri porabi evropskih sredstev bi naprimer kot eno od meril morali tudi upoštevati eh, morebitno preprečevanje socialne, socialne izključenosti zaradi uspešno izvedenega projekta potem, ko bi vse to dobili na mizo in analizirali te projekte, bi lahko povedali, um, kako naprej. Želim povedati, da se morajo stvari začeti na terenu, da morajo vrati pristop od spodaj do zgor. Pomagati moramo lokalnim oblastem, da lahko te pomagajo svojim prebivalcem. Pa še ena stvar, ko govorimo o hendikepiranih osebah, je treba vedeti, da tukaj ne gre samo za količino sredstva, ki jih namenimo odpravljanju težav za te skupine. Gre tudi za danske fizične prepreke, s katerimi se ti ljudje soočajo. Ti sploh ne ne vem, uporabljati avtobusa, ker so na njem stopnice. To je banalni primer, ampak tako je. Še enkrat hvala za vašo analizo in za vašo predstavitev. In zelo žalostno se mi zdi, da skoraj ena četrtina vseh evropskih prebivalcev eh, trpi za revščino oziroma je skoraj da že ogrožena zaradi revščine. Treba je pripraviti oziroma ustvariti nova delovna mesta, na mesto, da samo odpravljamo posledice, kot ste dejali če ima nekdo zaposlitev, če se lahko um, uspešno giblje, um, če lahko sodeluje v družbi, se izboljša tudi njegovo razpoloženje. Na kratko bi pokomentirala še vprašanje migrantov. No, sicer prihajam iz Poljske, kjer migrantov nimamo ne vem koliko, ampak eh, sama sem govorila z določenimi predstavniki imigrantov, ki so mi dejali, da so v bistvu dvakrat izključeni. Ponavadi živijo mm, v delih družbe oziroma delih mest, ki so že tako in tako revni, ki so ljudje domačini že sami izključeni. No, potem pa so imigranti še v bistvu um, nekako izključeni zaradi svoje etnične pripadnosti, zaradi svoje druge vere. Tudi njihovi otroci so v velikih težavah, kajti rodijo se v revščino in odraščajo v revščino. Tudi te moramo pomagati. Hvala. Christine Revodalon. J'essaierai d'être assez rapide pour que tout le monde puisse parler. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier. Poskušala bom biti čim krajša, da pridejo vsi do posede. Zahvaljujem se vsem, ki so pripravili to študijo, tako da eh, bolje razumemo, kakšen vpliv ima transport na naše družbe, na socialni vidik. In eh, še zlasti se to povezuje z eh, belo knjigo o mobilnosti v mestih. Imela sem priložnost razumeti eh, ta javni eh, prevoz kot eh, možnost za razvoj in všeč mi je, da se ukvarjate v vaši študiji z problemi um, ranljivih skupin in več kot uh, uh, milijon ljudi je uh, pred uh, nevarnostjo socialne izključenosti le 32 odstotkov. Um, prebivalcev Evropske unije uporablja javni transport vse enkrat na teden, to je premalo, lahko se bolje odrežemo, ampak pod pogojem, da bomo do leta 2030 podvojili investicije v javni um, prevoz. Uh, V študiji je ravno tako izpostavljena potreba po obveznem javnem prevozu, ki ne bo diskriminatoren in bo eh, na široko dostopen. Tega ne smemo zapostavljati. Tudi v eh, Belo knjigo je treba vključiti odpiranje trga železnic. Eh, to pa ne pomeni, da bi bilo treba ukinjati manj. Um, dobičkonosne proge. Eh, obstaja eh, javna storitev, ki jo je treba zagotoviti in ta igra eh, pomembno vlogo pri socialni in teritorijalni koheziji. Ne gre le za dobičke, ne gre le za stroške. Moramo povezati tudi odaljene kraje, ki niso tako privlačni. Deli. Hvala, kar ima deli. Merci, monsieur le Président. Euh, cette question est... Voilà, Gre za vprašanje, ki je bilo izpostavljeno v mojem poročilu, ki ga pripravljam o eh, mobilnosti v evropskih mestih. Mislim, da ste eh, zadeli v bistvo problema. Če pogledate cifre, ena četrtina prebivalcev v Evropski uniji je v nevarnosti eh, da eh, se znajde v nevarnosti oziroma pomankanju varnosti zaradi nemobilnosti. To je neverjetno, ali si predstavljate, kaj to pomeni. Ne boste sposobni iti iz enega kraja v drug. Eh, nimate dostopa do izobraževanja, zdravstva, eh, dela in tako dalje. Mislim, da je to neke vrste šiba božja. In ne moremo si zatiskati oči pred situacijo. Seveda bomo imeli tehnologijo, ki nam lahko deloma pomaga, ampak tisti, ki so bolj randljivi, eh, bodo še vedno izpostavljeni. Čeprav imamo naprimer eh, projekte, kot so bla bla avtomobili in podobno, imamo probleme z tehnologijo in distribucijo te tehnologije, kako bodo najrevnejši prišli do tega. Eh, nimajo dostopa do pametnih telefonov, interneta, pametnih karcih in tako dalje. To je celotna veriga, ki se je moramo lotiti. Potem pa imam še dve vprašanje za vas. Prvo. To ni nič neovega za Evropsko unijo, kot ste sami omenili v svoji študiji. Namreč 2011. Eh, leta na 58. strani to piše. Eh, ste z študijo ugotovili, da eh, revščina se povezuje z um, nemobilnostjo in tudi z projektom, v projektu Agora je bilo to ugotovljeno, ampak zanima me, kaj se je od takrat, od zadnjih štirih letih spremenilo. Mislim, da eh, številke govorijo same zase. Uh, Eh, mi imamo številke iz leta 2011, uporabili ste te številke le omejeno. Neverjetno je, eh, kako eh, se ne omenja dovolj študija, ki je izpostavila tako pomembne številke. Potem pa drugo vprašanje. Govorili ste o priseljencih, o migrantih. Ali so priseljenci enako marginalizirane skupine, ker če ja, potem je to narobe zastavljeno. Eh, kako to vključujete v svojo študijo danes? In še zadnje vprašanje, ki se mi ravno tako zdi pomembno. Kaj mislite, da so nujni ukrepi, ki jih moramo danes izvesti, da bi preprečili ta pojav? Kajti vaš kolega je omenil uh, še eno pomankljivost in to je demografska sprememba. Spremembe. To pomeni, da bo mobilnost vedno bolj potrebna in kaj pričakujete, da je treba narediti, kaj predvidevate, ali imamo dobre prakse, ali nam lahko podate eh, primere držav, kjer se je vse to obneslo in kaj moramo narediti, da se te prakse in ideje razširijo. Hvala, Patricija Šulin. Hvala za besedo, predsedojoči. Uh, Eh, zadovoljna sem da se danes pogovarjamo o tej študiji in o družbeni vključenosti javnega prevoza v evropski uniji za socialno izključene za socialno izključene in a, eh, mogoče se o tem prema, premalo pogovarjamo eh, prevelikokrat imamo v mislih samo a, ehm, nekako klasične situacije v prometu na lokalni ravni v nekaterih evropskih mestih obstajajo tudi možnosti brezplačnih mestnih prevozov do katerih imajo možnost vsi to se pravi dostopen je vsem tako tistim eh, ki so starejši invalidom torej ženskam otrokom vsem ki jih omenjate. ne gre samo za ekonomski vidik teh uporabnikov ampak tudi za zmanjševanje emisij v zraku. Eh, rada bi povedala tudi o povezavi brezplačnega mestnega prevoza med dvema čezmejnima mestoma in sicer eh, eno je v sloveniji to se pravi nova gorica in sosednja gorica v italiji kjer sta eh, obe lokalni oblasti to se pravi sklenili sporazum Eh, in sta uvedli ta brezplačni mestni prevoz seveda financira se s sredstvi obeh proračunskih eh, občinskih proračunov zato to navajam kot primer da bi se mogoče eh, na podoben vzorčni sistem o sredstvih uporabi sredstev evropskih programov in sredstev. Eh, pogosto tudi pozabimo na podeželje ker je socialna izključenost večja in tudi eh, socialna slika tamkajšnjega prebivalstva nekoliko eh, običajno nižja kot je v mestu in imajo pogosto problem kako priti v mesto kajti tukaj ne le da ni na voljo brezplačnih avtobusnih prevozov niti rednih linij pogosto ni dovolj seveda je v večmilijonskem mestu problematika drugačna tako da bi se morali začeti pogovarjati in razvijati tudi različne programe in študije za manjša večja mesta in seveda posebej za podeželje. naslednji problem ki ga vidim je ravno obraten kako priti iz mesta na podeželje ko nimaš nekako sredstev za to ali ko si invalid ali eh, če spadaš v kakšno drugo eh, socialno kategorijo. Eh, tako da bi se morali tudi s tem več ukvarjati in kako zagotoviti javni preboz za to vrstno kategorijo. Tako da ta sredstva evropskih programov so vsekakor pomembna in je tudi zelo pomembno, da se preko projektov smiselno porabijo podobno kot eh, sem prej omenila se tega lotevajo posamezne lokalne skupnosti sicer zaenkrat s sredstvi občinskih proračunov in me zanima vaše mnenje glede tega. Danke sehr. Hvala. Pa še Lucy Anderson kot predzadnja. Uh, um, Zelo uh, zanimanjem sem brala vaše poročilo. Na 32. strani pišete, da je večina študij izvedenih v Združenem kraljestvu. Zelo mi je všeč, da imamo tam veliko dokazov, ampak. Um, Mi smo vendarle Evropski parlament in uh, to je problem za inštitucije nasploh. Uh, Eh, kaj več se da narediti, da imamo boljše podatke za vse države članice. Eh, to je ena stvar. Potem sem hotela vprašati, ali eh, imate kakšno mnenje glede povezave z stanovansko politiko. Namreč v mnogih državah je pot na delo in nazaj eh, vedno uh, v mestih daljša. Uh, to se povezuje seveda z uh, zdravjem, uh, ekonomskimi vidiki, ljudje si vedno težje privoščijo dolgo potovanje na delo in nazaj ali v šolo. Kako se potem to stroškovno in strateško povezuje z investicijami v uh, stanovanja, um, tako. Um, družbena stanovanja kot eh, zasebna in zanimajo me tudi eh, podatki o eh, zadovoljstvom z ceno vozovnic. Tukaj treba razlikovati med informacijami, ki so dejansko deležni brezplačnega prevoza ali kjer imajo znižene cene vozovnic uh, Eh, in gotovo je, da so oni zadovoljni, ker ne plačujejo ali pa ne plačujejo polne cene. Zanima me, ali imate še kakšne dodatne podatke glede zadovoljstva uporabnikov, eh, ne le tistih iz Eurobarometra. In potem, ali imamo statistične evidence za 28 državah članicah, eh, kako se primerjajo cene med posameznimi zlasti urbanimi deli. Ne vem vem, pravimo, da je v Madridu cena za avtobusno vozovnico um, izredno uh, visoka, primerjavi z visoko razvitimi državami. Torej, uh, vse to je treba upoštevati, standard, življenski standard in koliko si sploh lahko privočijo prevoz. Hvala. Pa še sam imam vprašanje. Ne obstaja samo motoriziran promet in pa javni promet. Obstaja še nemotoriziran promet, se pravi pešačenje in pa kolesarjenje. Ali morda poznate primer kakšnega mesta, ki bolj stavi na ta dva elementa, v katerem morda ni tolikšne socialne izključenosti, ker lahko ljudje hodijo peš ali pa se vozijo s kolesom. Poznam mesta, kjer si ne samo 20% ljudi ne more privoščiti avta, ampak tudi ne javnega prevoza ali imate malo kakšne pozitivne primere, kjer lahko ljudje uh, kljub temu dostopajo do nekaterih družbenih vidikov, čeprav nimajo avtomobila ali pa se ne morejo privoščiti javnega prevoza. Želi še kdo besedo? Ne, dobro, potem pa naša gostja, izvolite. Uh, uh, Najlepše hvala za številna vprašanja in stvari, ki ste jih izpostavili. Seveda na vse ne morem odgovoriti, ker imam le pet minut na voljo. Uh, le nekaj stvari naj povem. V prvi vrsti to je z začetna študija. študija. Veliko stvari bi se lahko še bolj poglobljeno analiziralo. Po drugi strani, na to temo je zelo malo podatkov na voljo, ki so uh, razporejeni glede na up vrsto uporabnika, uh, modalnost in glavne uh, kriterije, ki so pomembne za posamezne vrste uporabnikov. Na lokalni ravni občina ne, eh, si delajo študije, vendar je zelo malo tega na voljo na evropski ravni. Kar bi lahko naredili na evropski ravni, je, da izboljšamo eh, kakovost statističnih podatkov, da jih zberemo več, zato da bolje razumemo, kje so glavni problemi pri transportu in socialni vključenosti. Ravno tako je tudi vprašanje raziskav pomembno trenutno nove tehnologije eh, ne morejo odgovoriti na vse vprašanja. Lahko bi investirali več raziskav na to temo, ko investiramo evropska sredstva, naprimer obzorje 2020 eh, in podobno. Tukaj se lahko bolj eh, osredotočimo na nove tehnologije, ki lahko vključ, prinesejo tudi socialno vključenost kot element. In ko ocenjujemo učinek politik, evropske inštitucije eh, predlagajo politike in se potem te izvajo in potem jih je treba an, treba analizirati njihov učinek. In pri teh analizah ne smemo gledati le na kratkoročne stroške in gospodarske koristi, ampak moramo razmišljati tudi o dolgoročnih socialnih vplivih, eh, ne le na okolje varstvene eh, vidike eh, se osredotočati. In dejansko podcenjujemo pod potencijalne stroške posameznih izbir. Torej dejstvo, da eh, ko definiramo transportno politiko, če gledamo le kratkoročno učinkovitost, eh, eh, izvedljivost, gospodarstvenost, potem to ne pomeni, da avtomatično zmanjšujemo tveganje socialne izključenosti, ker se ta lahko potem odrazi v višjih stroških v prihodnosti. Torej, nevarnosti stra, eh, izklju, socialne izključenosti obstajajo. In treba jih je vključiti v te politike, ki ponavadi socialnih vidikov ne upoštevajo. Uh, transportne politike in druge infrastrukturne politike tega ne upoštevajo in socialni vplivi morajo tukaj biti veliko bolj upoštevani, kot smo to počeli do sedaj. Torej, eh, analiza eh, stroškov in koristi pomeni ne le gospodarska, ampak tudi socialna analiza. Potem je še ena zadeva. Seveda ni ene rešitve za vse eh, skupine skupine um, ljudi z uh, uh invalidne skupine in podobno imajo različne težave. Uh, in uh, seveda uh, e, informacijske tehnologije ne odpravljajo govarjajo na vse potrebe ali specifične potrebe um, starejših eh, invalidov, eh, revnih in tako dalje. Lahko pa se odzovejo na nekatere probleme, naprimer obstajajo pilotni pro projekti za. Um, Upo, ki zbirajo informacije za uh, potrebne uh, programe, naprimer za slepe in druge ljudi z posebnimi problemi eh, in specifične skupine invalidov. Naj povem, da Moramo upoštevati tudi vlogo lokalnih oblasti. Eh, ta je bila zelo velika. V večino eh, zadev, ki jih omenjam v svoji študiji, se je izvedlo na lokalni ravni, kajti lokalne oblasti lahko bolje definirajo, kje so problemi in kako ne se na to odzovejo. Ampak pri proračunskih zmanjšanjih se ponavadi v prvi vrsti začnejo zmanjševati občinski proračuni in to je treba upoštevati upoštevati. Potem problemi migracijskih tokov in demografskih sprememb. To je velika tema, ki se bo še povečevala v prihodnosti in s tem se je treba soočiti. V državah, kjer so naredili več, eh, so pravzaprav tiste, ki se bolj ukvarjajo z migracijo eh, ali pa se ukvarjajo z migracijo dlje časa. Naprimer v eh, Italiji je problem eh, migrantov razmeroma nov. Ampak, če pogledamo Francijo ali Združeno kraljestvo, tam imajo veliko daljšo tradicijo migracijskih tokov in e, naučili so se tudi marsikaj e, negativnega. Torej, e, obstajajo projekti, ki so prinašali pozitivne in negativne učinke in seveda e, negativnih učinkov ne gre širiti v druge države. Evropske inštitucije lahko tukaj naredijo marsikaj. Evrops Evropska komisija, Evropski parlament, eh, Evropske agencije eh, lahko bi odigrali veliko močnejšo eh, koordinacijsko vlogo in da se dejansko vključijo socialni vidiki v razvoj politik. Ravno tako evropske inštitucije lahko postavijo na evropski ravni določene standarde, naprimer za varnost, dostopnost in tako dalje, ki upoštevajo socialne vidike, lahko uh, povečajo ozaveščenost na to temo na lokalni, regionalni ravni pri oblikovalcih politike, tako naprimer z uh, lepo izmenjavo dobrih eh, praks, eh, boljšim monitorjem, eh, zbiranjem podatkov o transportnih politikah, lahko povečajo črpanje strukturnih skladov, torej da če hočete iz strukturnih skladov črpati, morate upoštevati socialne vidike. Tako kot sem že rekla, veliko uh, predlogov uh, vam eh, lahko pride iz parlamenta, zlasti iz parlamenta v Evropske, Evropsko komisijo, v države članice in tiste, ki delujejo na tem področju. Žal nisem mogla v kratkem času odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala lepa tudi za študijo in za predstavitev. Mislim, da je bilo smiselno pravnavati vse to. Seveda je pred nami delo, ki bo predvsej znatno šlo bo za izvajanje v državah komisiji. Hvala. So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Tako, naslednja točka. Energetski svežen EU. Pariški protokol in pa energetski uniji naproti. Tu imamo dva poročevalca, Heno Virkunen iz ALS e in pa Basa Eichauta iz Zelenih. Poročevalka, izvolite, ladies first. Yes, thank you, Mr. Hvala, predsedujoči, dragi kolegi. Gre za mnenje o energetski uniji in glavni odbor v hiši za to je odbor ITRE. In ITRE je imel razpravo o osnutku poročila do povdne. Reči moram, da prometni sektor ni vključen v njihov osnutek poročila, ne še, tako da moram aktivno delati tem, da bo to vključeno v končno poročilo. Kaj ti kot vemo? Je vloga prometnega sektorja zelo pomembna, če razmišljamo o energetski uniji in ciljih. Promet predstavlja več kot 30 odstotkov končne energetske potrošnje v uniji. Torej, to je res velik del, več kot 30 odstotkov končne energetske potrošnje je to. Prometnem sektorju. Kajti eden izmed ciljev energetske unije je ta, da bi bili bolj varni, vzdržni, konkurenčni, da bi imeli cenejšo energijo za vse evropejce. Pomembno je tudi povdariti, da je prometni sektor močno odvisen od naftnih produktov. 94 odstotkov prometa je odvisnega od nafte. Torej, bistvenega pomena je preučiti najbolj stroškovno učinkovite načine zmanjšanja emisij. To je še zlasti pomembno v mestnih območjih, ker imamo 70 odstotkov evropejcev, kot smo omenjali do povdne. Toliko je evropejcev v mestih, govorili smo o tem v okviru poročila o mestni mobilnosti. In to tudi drži. Zelo na hitro bom preletela to mnenje, kajti to mnenje mora biti zelo kratko. Tu bi poudarili nekaj točk. To mora biti krajše od ene strani, naše končno mnenje. Tako da lahko poudarimo nekaj pomembnih vidikov v prometnem sektorju. To je del energetske unije. Najprej energetska učinkovitost, to je en izmed najpomembnejših ciljev, v tem svežnju energetske unije. Gre za to, da bi šli v smeri najbolj energetsko učinkovitega prometnega prevoza, torej po železnicah, po vodi, po celinskih plovnih poteh, da bo to bolj privlačno. To je zelo pomembno. Ampak kot vemo, to ni vedno možno. Tako da potrebujemo tudi cestni promet v prihodnosti in potrebujemo tak cestni promet, ki bo bolj okoljsko prijazen, kot je ta danes. Mislim, da imamo dobre možnosti. Smo zelo odvisni od nafte, še vedno v prometnem sektorju, ampak že imamo veliko drugih tehnologij, ki so že na voljo in ki so tudi okolju prijazna goriva. Torej najprej lahko zmanjšamo emisije s tem, da vasilna goriva nadomestimo z obnovljivimi gorivi, z elektriko ali pa z drugimi nizkogličnimi alternativami. Potrebujemo rešitve, zato da bi spodbudili zasebne naložbe v tehnološke stvari, neutralen način, v distribucijo obnovljivih goril in tudi v nove tehnologije. Evropska unija bi lahko zauzela vodilno mesto z dekarbonizacijo prometnega sektorja. Naša industrija bi lahko tudi imela prednosti, recimo avtomobilska industrija, če bi vedno bili korak pred našimi konkurenti. Recimo, med drugim lahko dosežemo ta cilj tako, da bi odprli trg za obnovljiva goriva tudi v letalstvu. Ampak, ko razmišljamo o letalstvu in o pomorskem sektorju, je seveda pomembno, da se zavedamo, da je to zelo globalno. Podariti moramo potrebo o tem, da se pogajamo o globalno sprejetih pravilih v organizacijah za civilno letalstvo in v organizaciji za pomorstvo. To potrebujemo zato, da bi zmanjšali CO2 emisije v letalskem sektorju in pomorskem sektorju. To je zelo pomembno tudi za konkurenčnost evropske industrije. Glede pomorskega prometa podprli naj bi tudi zemljski plin v pomorskem prometu. To je zelo pomembno v Evropi. Predsedujoči kolegi, Tudi digitalizacije ne smemo pozabiti, sedaj, ko skušamo biti bolj energetsko učinkoviti v Evropi. Te nove tehnologije so zelo pomembne, tu gre tudi za rabo novih priložnosti, novih pametnih storitev in izkoristiti moramo vse to in to poštevati. Osredotočiti se moramo na možnosti, ki obstajajo v tem sektorju. Kot vemo, je pametni promet tudi bolj energetsko učinkovit. In na koncu moram reči, da ne smemo pozabiti infrastrukturo in vloge infrastrukture energetske unije. Potrebujemo gladko prometno infrastrukturo, to je zelo pomembno za konkurenčnost Evrope, pa tudi za delovanje notranjega trga. Ampak vseeno moramo najti nove načine, da bi spodbudili bolj čist energetsko učinkovit promet ampak tako, da bomo ustvarili nova delovna mesta in novo rast za evropejce in za Evropo. Predsedujoči, kolegi, to so glavne točke, na kratko, to sem želela povdariti v prometnem sektorju, to je del energetske unije, ampak mogoče je najpomembnejša vloga našega odbora v tem, da spomnimo na to, kako pomemben je prometni sektor energetske unije. Torej, res moramo biti osredotočeni na prometni sektor. Torej, razmisliti moramo o vlagateljih, o celotnem sektorju, tem, da bi šli v smeri bolj energetsko učinkovite politike z dekarbonizacijo. Zahvalila bi se tudi vsem poročevalcem v Senci, zelo dobro smo sodelovali. Zahvaljujem se vsem za vaše prispevke. Veselim se tudi nadaljne razprave in vaših pri, po, pri tem mnenju. Hvala lepa. Sedaj pa. Kolega, ja, hvala predsedujoči. To je drugi del energetskega svežnja, kar je objavila komisija. Gre za sporočilo pred Pariškim vrhom. Imeli bomo COP21 v NCCC. To bo podnebna konferenca, ki bo potekala v Parizu v koncu tega leta. Na koncu naj bi imeli podnebni dogovor. Upali smo na to v Kopenhagnu, ampak to se ni zgodilo. Šest let pozneje naj bi dosegli dogovor v Parizu. To bi bil mednarodni dogovor, kar bi pomenilo, da bi od 2020 naprej vse posod po svetu izvajali prelagoditev podnebnim spremembam. Sedaj to odborov in vi ampak glede na to, da je to tesno povezano s prometom, je seveda logično, da tudi v našem odboru preučujemo prometno dimenzijo in kot predhodna kolegica moram reči, da če si pogledamo poročilo odbora Envi doslej, glede COP21, potem vidimo, da ne omenjajo ravno prometnega sektorja, kar pomeni, da to kaže, da če govorimo o različnih sektorjih, potem je prometni sektor pogosto nekaj, kar, kar pozabijo. In če si pogledate recimo evropske cilje in če vidite, kako je z uspehi dekarbonizacije v vseh sektorjih, imamo en sektor, kjer ni dekarbonizacije in to je prometni sektor, vse več emisij. In če si pogledamo dolgoročen cilj dveh stopenj, je jasno, da morajo vsi sektori prispevati k dekarbonizaciji zlasti prometni sektor. Treba se potruditi v tej smeri in mislim, da bo to tudi jasno sporočilo v našem mnenju pred sestankom odborov in vi, glede vseh specifik prometnega sektorja. Potem, po Rizu bodo obravnavali tudi mednarodno letalstvo in mednarodno pomorstvo. To vemo, to smo že slišali. Imamo dve mednarodni organizaciji ki se ukvarjate s tem ali pa ste vse odgovorni za to, IMO in IKAO. Obe organizaciji nista zelo znani po hitrih podnebnih odločitvah. Ja, tokrat uh, rad govorim nekoliko med vrsticami. Torej, imeli smo tudi delegacijo pred dvema tednoma v Londonu, ko je potekal sestanek IMO. Pogovarjali smo se o nadzoru podatkov pri mednarodnem pomorstvu, ampak potekala je tudi razprava o tem, ali naj bi mogoče v IMO določili cilj za to, da bi zmanjšali toplogredne emisije v sektorju mednarodnega pomorstva. Marshall Islands, Marshallovi otoki so podali ta predlog. Znani so, da imajo veliko zastav, veliko ladje tam. Ampak kaj je bilo zanimivo, tega ni predlagala vlada, kajti oni so že predvideli, da bodo nastale težave zaradi povišanja morske meje, ker ležijo nizko, naj bi bili zelo prizadeti zaradi podnebnih sprememb, ker se veča, torej povišuje se tudi morska gladina. In prihodnje leto naj bi imeli tudi ukrepe za to, da bi zmanjšali toplogredne emisije ne samo v pomorstvu, ampak tudi v letarstvu. In vsi vemo, da to ne bo lahko tu obstaja pomisliki, če bo IKAO dosegla dogovor prihodnje leto. Sedaj se ukvarjamo tudi z mednarodnimi podnebnimi ukrepi in tu se moramo osredotočiti na mednarodno pomorstvo in mednarodno letalstvo. In zato omenjam IMO in IKAO. Kako ti dve organizaciji morate prispevati globalnemu določanju ciljev, ko gre za dve stopini Sicer pa je mnenje kratko in drnato, po pravilih mora biti takšno in seveda smo lahko nekoliko bolj fleksibilni v predlogih sprememb in potem bomo videli, kaj lahko storimo. Ampak pri tem mnenju imamo najpomembnejše teme, torej imamo mehanizem določene cen, izredno omenjamo tudi to, kar se nanaša na dekarbonizacijo. To ni le tehnološko rešitev, ampak moramo tu preučiti tudi ravni potrošnje, preučiti moramo recimo tudi logistiko, kako to izboljšati. Tu imamo tudi elektrifikacijo prometa. Ampak to je potem bolj kategorija tehnologije. In potem še zadnja točka v mnenju, tu gre to, da imamo prave cene. In to je recimo še vedno ena izmed glavnih težav na mednarodni ravni. Recimo, med drugim naj omenim številko, ki sem jo slišal iz IMF-a prejšnji teden, če si pogledamo fosilne subvencije nasploh, ne le v prometnem sektorju, ampak tudi druge. Veliko je fosilnih subvencij, ampak vse skupaj na svetu letno imamo 5300 dolarjev subvencij za fosilna goriva. To je jasen indic da imamo nejasne in neenake konkurenčne pogoje. In to so res velike težave, če želimo preiti na nizkooglično gospodarstvo, tudi v prometnem sektorju. Torej, z naše perspektive gledano, moramo biti bolj pozorni na to, kajti prometni sektor je zelo specifičen in v poročilu, v mnenju to omenjam. Ampak seveda bomo to dodelali, prav gotovo, pa ko bomo imeli predloge. Rok za uložitev predlogov sprememb je 5. juni. Veselim se vseh prispevkov poročalcev Senci in kolegov in veselim se tudi tega, da bomo imeli dobro mnenje, tako da bomo lahko imeli razpravo v odboru EMU. Pred koncem leta bomo imeli zelo, zelo pomembno podnebno konferenco v Parizu in upamo, da bomo tu osredotočeni tudi na prometni sektor. Hvala. Kristin. Merci, predsednik hvala, predsednik. Naj rečem, da bom tu zastopala tudi kolegico Zagrefin, ki ne mora biti tu, potem pa bo menila tudi pariški protokol. Tereza Grefin bi se rada zahvalila gospe poročevalki za njeno delo, ker se posvetovala s poročevalci v senci, preden je oblikovala mnenje poročilo o energetski uniji je ključnega pomena, kajte to bo vplivalo na prihodnje energetsko prizorišče. Pripravljamo obzorje in to bo vplivalo na delovna mesta, konkurenčnost podjetij, kot tudi na promet Evropske unije. Mnenje gospe Firkunen je zelo pozitivno. Kolegica Tereza upa, da bo odbor to upošteval, zato da bi zapolnili vrzeli kajti gospod Grobačik je poročal o tem odboru ITRE, ampak to je treba dopolniti. Treba je imeti elektrifikacijo, električno mobilnost, vse to potrebujemo in to gre pravo smer. Ampak nekaj bi morali dodati v mnenje. Najprej to, da mora biti energetska unija osredotočena na horizontalne politike. Vse mora biti dano okvir, horizontalno in podarjeno. Tu pa je treba podariti tudi vlogo civilne družbe, državljanov in lokalnih organov. Tereza Griffin bi rada okrepila socialno politiko v mnenju. Dodala bi tudi naslednje elemente, zato da bi recimo poskrbeli za to, da imamo tudi dobro delovne pogoje, da spoštujemo socialna pravila pri vseh načinih prevoza. Tereza Griffin meni, da je bistveno pomena spodbujati javno-zasebne naložbe v infrastrukture, ki spodbujajo vzdržni promet. Tereza Griffin je zelo vesela, ker je lahko sodelovala z vami pri tem predlogu in meni, da je mnenje uravnotežno in pozitivno. Tako, toliko o energetski niz, zdaj pa priški protokol. Imamo sporočilo o prispevku Evropske unije COP21. Ta konferenca prinaša razpravo o prioritetih Evropske unije. Govorimo o pariškem protokolu. Imeli bomo skoraj 200 udeležencev, kar jasno kaže, da morajo biti države skupaj z Evropsko unijo zahtevne. Poslati moramo jasno sporočilo, da Evropska unija želi doseči ambiciozne in zahtevne cilje. V tej perspektivi bi rada poudarila, da je cilj Evropske unije, da bi v pariški protokol vključili pravno zavezujoče cilje, so da bi omejili segrevanje na dve stopni in da bi zmešali CO2 emisije za 60 odstotkov do leta 2050. Evropska unija mora biti zgled za podnebnim energetskim svežem, ta mora biti ambiciozen, ampak tu imamo tudi cilje zmanjšanja CO2 emisij v prometnem sektorju. Mnenje poročevalca danes gre v pravo smer. Predlagam, da to dopolnimo z različnih zornih kotov, ampak kot sem rekla, seveda uh, je poročilo omejeno, tako da ne moramo dodati preveč. Najprej politični cilji, Okrepiti moramo vidnost prometnega sektorja, ne samo v načelnem dokumentu. Tu imamo pariški protokol, seveda, ampak imamo tudi sporedne pobude. Recimo imamo agendo rešitev za COP21. Tu imamo nevladne akterje, ki bodo predlagali inovacijske in konkretne rešitve. In te perspektive je treba podariti tudi, da imamo financiranje instrumentov, ki bodo na voljo za financiranje podnebne politike. Tu moramo iti v smeri prometnega sektorja, sredstvi imamo več kot 70 odstotkov ljudi, ki živijo v mestnih območjih. In emisije v mestnih območjih predstavljajo četrtino emisij v prometnem sektorju. To pomeni, da moramo tu imeti vzdržno mestno politiko, zato da bomo dosegli cilje COP21. Potem, trajnostna mobilnost. Pri teh rešitvah se ne smemo staviti le pri elektrifikaciji prometa, ampak moramo poštejti druge vrste vozil to so prave alternative, recimo, če uporabljamo plin in bioplin. In na koncu, Evropska unija mora biti zgled. Ampak zato potrebujemo zakonodajne pobude, ki bodo išle iz energetsko podnebnega svežnja do leta 2030. In tu imamo tudi prometni svežen. Tu moramo omejiti CO2 emisije za težka in lahka vozila. Imamo pa tudi modalni prenos, zato da bi zmanjšali emisije za 30 odstotkov v prometu do leta 2030. Hvala. Vielen Dank. Jetzt Ivo Belet. Hvala, Ivo Belet. Thanks very much. Hvala, predsedujoči. Oprostite. Sem poročevalec odboru Envi. Poročam energetski uniji, ampak tu se bom osredotočil na poročilo o pariškem protokolu kot poročevalec v Sinci. Najprej bi rekel, da se naša skupina strinja številnimi pomisleki, ki ste jih omenili, ki jih je omenil tudi poročevalec v mnenju. Zlasti, če tu govorimo o elektrifikaciji prometa, seveda moramo to okrepiti in pospešiti. Potem imamo tudi napredek pri ciljih izbele knjige, posem se strinjamo s tem. Osredotočil bi se še na nekaj, kot poročevalec sem rekel, lahko povem na kratko, tu imamo premalo zaves, če govorimo o mednarodnem letalstvu in o mednarodnem pomorstvu. Omenjeni sta bili dve organizaciji. Potrebujemo veliko obveznosti in zavez in premalo je napredka. Pri teh organizacijah in vsi vemo, da moramo napredovati še pred koncem prihodnjega leta. To je že jutri, to se res bliža ta datum. In tu imamo mednarodne organe za letalstvo. Napredek pri teh ciljih pa je bil zelo, zelo počasen. Glede pariškega protokola in pariškega dogovora ne rečem, da moramo jasno reči, da potrebujemo jasne obveznosti tistih organizacij, ki morajo sodelovati treba je upoštevati tudi to, da imamo zelo počasen napredek ali pa skoraj da ne obstoječ napredek doslej na nekaterih področjih. Poročevalec kolegi dodal bi še nekaj, mogoče bi morali obravnati tudi občutljivo vprašanje obdavčanja letalskega sektorja. Ob upoštevanju tega, da je treba preučiti privilegije obdavčanja, recimo, če imamo obdavčanje v letalskem sektorju, kajti tu govorimo recimo o DDV-ju, o različnih pristojbinah, pri gorivu. Tu se treba vprašati, ali imajo mogoče boljšo davčno obravnavo ali ne, preferenčno. Te izjeme naj bi tudi zmanjšali, ampak ali to pomeni, da bomo res ustvarili iste konkurenčne pogoje v primerjavi z drugimi vrstami prometa? S tem bi ustvarili tudi priložnosti za davčni premik. No, vem, da je to občutljivo vprašanje, ampak tu se moramo zavezati, da bomo preučili tudi davčno vprašanje. Na koncu predsedujoči lahko rečem, da seveda moramo obravnati tudi vprašanje alternativnih goril, infrastruktur za elektrifikacijo, no to ste že omenili. Domnevam, da boste številno vprašanje obravnavali tudi v vašem poročilu o beli knjigi. Tako da bo tu prišlo do prekrivanja med obima poročiloma. Hvala lepa. Hvala, gospod Zvotovski. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil poročevalcem za pripravo osnutka mnenja. Prometna politika je zelo pomemben del okoljske politike in zato je pomembno, da lahko tudi člani odbora TRAN povemo, kakšno naše mnenje. Promet je praktično edini sektor, v katerem izpusti še vedno rastejo in se statistika posledično poslabšuje. Vsi uporabljamo prevozna sredstva in vsi s tem nekako večamo emisije. Posledično bomo tudi vsi plačali ceno zelo optimističnih ciljev, ki so bili zastavljeni za Pariz, pariško konferenco statistični cilji so na področju prometa dejstvo. Ne želimo sicer uničiti okolja, ampak treba je tudi misliti na ceno energentov. To je povezano s vsemi oblikami prometa. Iskanje alternativnih rešitev bo imela svojo ceno za Evropsko unijo in ta cena ne bo nizka ne moremo dopustiti, da bi podjetja in pa prebivalstvo nosilo preveliko breme, preveliko ceno iskanja alternativnih verov. Če bomo zastavljali previsoke eh, in preambiciozne cilje glede izpustov, bo ta cena res zelo visoka. Različne države članice uporabljajo različne energente. Statistike so različne in tudi to je treba upoštevati. Pri uporabi um, alternativnih verov moramo biti zelo previdni. Tudi uporaba teh verov v državah članicah se zelo razlikuje. Naprimer, na Polskem še vedno v 90 odstotkih uporabljamo um, premog. To so stvari, ki bodo zelo vplivali na proračun Evropske unije. Seveda moramo upoštevati tudi pomembno ulogo prometne infrastrukture in pa dostopa do najbolj oddaljenih regij v Evropski uniji. Še vedno želimo graditi ceste, še vedno želimo graditi tire, železnice, še vedno želimo mm, graditi boljše povezave, želimo se voziti hitreje. Vse to je res. in zaradi tega ne moremo m, mm, oblikovati preambiciozne okoljske politike, ker bi s tem ovirali prometno politiko. Naprimer, pogledajte si omrežje TNT. S tem omrežjem želimo povezati vzhod z zahodom Evrope in sever z jugom. Treba je prav tako zaščititi tudi prometne storitve. Treba je najti pametne logistične rešitve za prevoz oseb in pa blaga. Naprimer, kabotaža. To je ukrep, s katerim lahko izkoristimo transportni potencial in znižamo izpuste. Če bi spodkopali predlagane eh, ukrepe na področju kabotaže, bi lahko ogrozili tudi okoljske cilje. Mislim, da je treba vsekakor upoštevati vlogo prometa pri pripravi okoljskih politik. Hvala. Hvala, gospod Farija. Hvala, predsedujoči. Zahvalil bi se poročevalki gospe Firkunen za poročilo. Hvala, ker ste od samega začetka vse dobro sklevali prometni sektor se res zanaša na fosilno goriva. Tu govorimo o velikem številu odstotkov. Dekarbonizacija tega sektorja je bistvenega pomena za evropski pometni sektor. Tu gre tudi za boj proti podnebnim spremembam. Imeti moramo bolj okolju prijazno prometno energetsko politiko, izboljšati moramo tudi energetsko učinkovitost prometa, tako da bomo manj odvisni od zunanjih energetskih virov. Zato moramo spodbujati naložbe v nove prometne tehnologije, ki so čistejše. Potrebujemo zelo obsežne projekte, da bi pokazali, kakšen je potencial tega sektorja. Recimo med drugim vidimo eno izmed glavnih področji. To so obnovljivi viri energetike. Potrebujemo tudi več skladišč zato da bomo poskrbeli za shranjevanje elektrike. Izboljšati moramo tudi kakovost dobave. Evropa mora tu biti v spredju na trgu. Zato moramo poskrbeti za interoperabilnost, zato da bodo lahko inovativna podjetja izkoriščala prednost na evropskem trgu, da se bomo izognili mednarodni razdrobitvi. Dobro bi bilo spodbujati javni prevoz, recimo. To je en način rabe alternativnih oblik energetike za potrošnike. To se premalo uporablja in lahko bi dali državljanom bolj privlačne rešitve, zato da se bodo laže premikali v mestih. Prav tako moramo spodbujati železniški promet, promet po morju, zatovor, Vlagati moramo tudi v naša pristanišča, zato da bi imeli prave sopovezave. Prav tako se podpisujejo pogodbe in dogovori zaenkrat pri zemljskem plinu, zato da bi zmanjšali energetsko odvisnost potrebujemo tudi primerno davčno politiko, da bi uporabili recimo tudi odekočinjen zemljski plin pri pravozu. To se ne strinjam s poročevalcem. V tem osnutku je premalo ambicij, če govorimo o dekarbonizaciji v letalstvu in v pomorskem prometu. Že vse od leta 1997 je organizacija IMO delala na tem, da bi imeli mednarodne dogovore, s katerimi naj bi zmanjšali toplogredne emisije v pomorskem prometu. Vem, da ni bilo veliko napredka, recimo Maršalovi otoki, prej jih je nekdo omenil. Ti otoki so tretji na svetu, če govorimo o številu držav, ki plujejo pod zastavo. Oziroma ladi, ki plujejo pod zastavo. Torej, premalo je preglednosti premalo je demokratičnega zastopanja organizacij IMO in potrebujemo diplomatsko ofenzivo, da bi spremenili ta status quo, da bi skušali napredovati pri organizaciji IMO. Evropska unija je sprejela sistem nadzora za pomorska plovila, to je recimo prva faza. Sedaj pa je bistvenega pomena, da Evropska unija uporabi vse pritiske, ki jih ima za to, da bi prišlo do napredka v organizaciji IMO, torej v mednarodni pomorski organizaciji. Sedaj pa naložbe. Naložbe moramo postaviti v spredje. Zlasti, če govorimo o EFSI. Zato, da bi imeli bolj vzdržno družbo. Sočiti se moramo na projekte, ki so mogoče bolj tvegani, kjer mogoče ni financiranje iz drugih virov. Imamo tudi instrument CEF in druga sredstva. Tudi s tem bi morali spodbojiti naložbe v železniški promet, rečni promet in intermodalnost. Seveda lahko pomagam poročevalcu in drugim poročevalcem v senci pri obravnavi teh tem na podrobnejši način. Hvala. Danke sehr, jetzt Pavel Telitschka. Hvala, Pavel Telitschka. Yes, Mr. Chairman, thank Hvala, predsedujoči. Prosili so me, naj spregovorim imenu Gazine Meissner, sicer v zadnjem hipu. Dopoledne sem to pričakoval, sedaj pa ne, ker sem imel druge obveznosti v drugem odboru. Torej, sam ne bom podal osebnih komentarjev in mogoče bom pozneje posredoval pračovati nekaj predlogov sprememb. Naj omenim to, kar želi sporočiti Gazina. Radi bi, da bi v Parizu lahko dosegli pravno zavezujoči dogovor, zato da bi reševali podnebne spremembe. Jasno je, da imamo tu ambicije in bojazni glede Pariza in strinjamo se s tem. Kolegica bi rada povdarila, da bo več partnerjev pomenilo, da bo ta dogovor bolj učinkovit. Več kot jih bo. Prometni sektor je seveda vir CO2 emisij. Ampak, kot vsi vemo, imamo tu nekatere vrste prevoza, nekateri deli prometnega sektorja so pokazali, da je več napredka, drugega je manj. Ampak, kolegica me je prosila naj. Poudarim naslednje, Evropska unija ne sme imeti enostranskih obveznosti, če ni globalnega dogovora, bi evropske enostranske odločitve pomenile visoke stroške za evropsko gospodarstvo in tu ne bi nujno imeli primerljive podnebne sprednosti. In učimo se tudi iz sistema ETS. Ta sistem nas je naučil, kakšne slabe posledice imamo lahko, če imamo enostranske odločitve. Gazina razmišlja o tem, da ne smemo delati enostranstvo, razmišlja o drugih prometnih sektorjih, recimo o tem imamo v mislih pomorski sektor. Več, ko bo držav pri dogovoru, manj je tvegan, da bo prišlo do selitev virov CO2. To so komentarji gazine, ki bi jih rad delil z vami. Sam pa bom posredoval predloge sprememb pročevalcev, mogoče s kolegi za Aldeja. Hvala. Danke sehr. Jetzt Hvala. Made Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät ko- Hvala lepa, predsedujoči, dragi kolegi. Hvala obema poročevalcema. Tu je kar nekaj predlogov sprememb. Rada bi opozorila na nekatere predloge oba poročevalca, gospod Firkunen in gospoda Ajkuta. Najprej energetska unija, ki je povezana z varnostjo in stroške energetske proizvodnje. Mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na to. to. In poleg tega imamo alternativne oblike energije. To je treba bolj povdariti, kajti to bi lahko imelo več prednosti v prihodnosti. Gre za energetsko mešanico, ki naj bi jo uporabili. Gospod Ekaut, rečem lahko, da potrebujemo pametni promet v mestih. To je zelo pomembno, če govorimo o količini in vsem drugem. V Evropi potrebujemo promet, ki bo smiselno uporabil prostor, ki je na voljo. Ne smemo pozabiti na ta vidik. In pri vseh storitvah, ki jih ponujamo, moramo upoštevati tudi to, da moramo znižati emisije. To je nekaj, kar moramo upoštevati. Iščimo rešitve v prihodnosti. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala. Nisem vedel, da so ta ljubezenska pisma javna, ampak vedno se učimo. Peter Lundgren. Tak for ordförande. Hvala, predsedojoči. Ja, mislim, da smo slišali, da je premalo poznavanja prometa. Mislil sem, da sem slišal že vse, ampak sedaj je nekdo rekel, da lahko veliko pridobimo z deregulacijo prometnega trga in kabotažo. Ne vem, ali vi veste, kaj se dogaja. Imamo ljudi, ki delajo za 205 evrov na mesec. In tam sedite in pravite, da potrebujemo deregulacijo prometnega trga. Zaenkrat imamo katastrofo na prometnem trgu. Imamo dizel, ki je okolju prijazen na švedskem, ta je dober za okolje. Imamo dizel, ki ga uvažamo v zabojnikih in ta dizel uporabljamo pri prevozu tovornjakov na cestah. Te tovornjake pa vozijo vzniki, ki si skoraj da ne morejo privoščiti hrane. Sedaj pa slišimo, da imamo okoljske prednosti pri deregulaciji trga s kapotažo. Ja. Ljudje morajo imeti dostojanstveno življenje, da si lahko privoščijo hrano. 30 let delam v tem področju in ne boste mi rekli, da ima deregulacija prednosti. Namesto tega bi rad slišal, da tu sedite in da ste tiho. Ja, ampak vsi imamo pravico do svobodnega izražanja, tudi tisti, s katerimi se ne strinjamo. Tako zdaj pa na vrsti komisije gospod Gros iz direktorata za energetiko. Najlepša hvala, predsednik. Evropska komisija pozdravlja to mnenje odbora Trump. Želimo pa povdariti, da je Evropska energetska unija kot koncept zelo obsežna, kajti zajema številne različne koncepte. Kot je dejal kolega gospod Ševčevič, eh, ko je predstavil ta svežen, je dejal, da gre tukaj za sodelovanje številnih direktoratov za okolje, za trg, za raziskave in razvoj in še številne druge. V načrtu za energetsko unijo smo predlagali številne ukrepe. Ukrepe, ki bodo aktivni že leta 2016 na področju prometa. In iz vidika komisije in našega proračuna promet igra precej pomembno vlogo naprimer, ko gre za doseganje zmanjšanja cilja za 40 odstotkov, ko gre za emisije ali pa gre za uporabo alternativnih pogonskih goriv ali pa alternativnih goriv na splošno in ko gre za tretji energetski svežen. Zato tudi pozdravljamo, da želi odbor Trans s svojim mnenjem pomagati komisiji pri delu. Za nas je, treba je pomembno, da energetsko unijo zgradimo na dialogu, na podlagi dialoga med nami in pa državljani. Kaj ti teh 43 pobud, ki jih zajema program, bodo tako ali tako predmet razprave v parlamentu. Zato si tudi mi želimo z vami tesno sodelovati. Od vsega začetka želim povdariti, da mora tudi nova struktura upravljanja biti tesno povezana z evropsko civilno družbo. Pa morda še nekaj, kar bi izpostavil. Za nas je zelo pomembno, da pripravimo kar se da ambiciozno schemo upravljanja, ki naj bo nek posebno nov model sodelovanja med Evropsko unijo in državami članicami, ker samo tako lahko dosežemo vse ambiciozne cilje energetske unije, ki pa, kot sem dejal na začetku, obsegajo tudi cilje z področja prometa. Kar zadeva samo mnenje, nimamo posebnih komentarjev in se strinjamo z prispevkom poročevalca. Hvala hvala. Zdaj pa Elina Madram iz eh, Direkcije za okolje. Najlepša hvala, gospod predsednik in lepo zdrav vsem poslankam in poslancem. Direkcija Klima se zahvaljuje za pripravo mnenja in pa tudi za vse komentarje, ki smo jih slišali na našem sestanku. To kaže, da res razumete uh, vse podrobnosti, ki so povezane z tem vprašanjem sporočilo in pa celotna komunikacija med nami in pa vami glede Pariške konvencije je zelo pomembna. To je nekaj, kar po našem mnenju dopolnjuje vse raznovrstne vidike energetske unije. Pariški protokol zajema tudi nacionalno določene cilje v okviru celotnega programa. Tukaj gre za prispevke strani vseh sektorjev gospodarstva. Mi si želimo zajeti celotno gospodarstvo in si želimo, da bi predstavniki podjetij sodelovali na pošten način, na ambiciozen način. V našem sporočilu smo tudi zapisali, da je sodelovanje med nami, IKAO in IMO-jem izjemno pomembno to je nekako skladno s predlogi eh, eh, poročevalca. Sodelovanje med nami in tema dvema organizacijami je res izjemno pomembno. To kaže že mm, kar dolga zgodovina naših skupnih projektov. Seveda se včasih stvari nekoliko zavlečejo, ampak ker so to mednarodni, eh, mednarodne organizacije, mednarodni organi, se pač stvari odvijajo z vlastno dinamiko. Bomo pa vsekakor naprej, eh, oziroma tudi naprej, še sodelovali na enak način. Morda na kratko še povem, kakšne so naša pričakovanja za Pariz. Nov dogovor bi bil res zelo pomemben za vse nas, tako da bi se lahko predstavili od tega eh, razcepljenega pristopa, ki smo ga doživeli v preteklosti. Se pravi, da dosežemo skupni dogovor v zvezi z dolgoročnimi cilji na področju prometa, ki bi veljal za vse mm, mednarodne dejavnike. V tem okviru smo predlagali 60% znižanje uh, izpustov do leta 2050, kar je tudi skladno s petim poročilom eh, odbora ICC. To je dolgoročni cilj, ki se nam zdi zelo smiseln, če ga upoštevamo v enem z, z znižanjem Eh, temperaturo za 2 stopini Celzija. Še enkrat se zahvaljujem parlamentu za aktivno sodelovanje v pripravah na eh, konferenco v Parizu. Hvala. Hvala. Zdaj pa še obe poročevalki oziroma poročevalca. Gospa Virkunen je prva, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, tudi z moje strani še enkrat hvala vsem za vaše pripombe in komentarje. Čakam že na vaše predloge sprememb. Upam, da se bomo lahko tudi prihodnji teden kar se da hitro sestali. Želim si, da bi bilo naše mnenje kar se da kakovostno in se res še enkrat veselim sodelovanja s vsemi. Hvala. Hvala. Vas Eichhout. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se še enkrat zahvalil vsem kolegom za prispevke, še posebej poročevalcem v senci, s katerimi sodelujemo in iščemo kompromise. Predlogi sprememb bodo verjetno nekaj več dopolnilo našega dela in to, kar je omenila Kristin, je res eh, zelo smiselno. Vaše komentarje si želim dodati poročilo. Potem komentarji Iva glede obdavčitve. Eh, ki so prav tako zelo na mestu, ko gre za letalski sektor in tudi to bom skušal vključiti v naše mnenje. Potem komentarji gospoda Zlatovskega. Strinjam se z vašim komentarjem o infrastrukturi, to bi res morali zapisati. Kar pa zadeva raznolikost, pestrost teh držav, naj povem, da je to pomembno vprašanje tudi v Združenih narodih, kajti en ukrep ima kar široke posledice, kar pomeni posledice. To je nekaj, kar slišimo v Parizu oziroma na teh podnebnih konferencah kar pogosto. Bi pa povedal, da je tudi v Evropski uniji, pri naših politikah, kar precej razlik med um, pričakovanji, ki jih imamo do pozameznih držav članic. Od različnih držav uh, zahtevamo pač različne stvari. Uh, Nekatere države, od nekaterih držav, naprimer zahodnih držav, zahtevamo znižanje izpustov, medtem pa vzhodnim državam dopuščamo tudi zvišanje. Enako velja pri, za obnovljive vire energije, kjer smo si zastavili različne cilje glede na države. In tudi tu eh, je razlika jasna. Bi pa še nakratko pokomentiral vprašanje energetske unije in pa upravljanje te unije. Sistem je bil zasnovan dobro, ne vem pa, ali bo tudi deloval na ustrezen način. Pavel, ti si v imenu Gezine podal komentarje in strinjam se s tabo. Želimo si, da bi dogovor bil res globalen, ker je samo tako bo učinkovit. Ne želim pa se zopet pogovarjati o, o selitvi virov CO2. -ja. Ker s tem bomo odprli druge razprave. Sem se pa pripravljen z Gezine še dvostransko sestati, še posebej, v zvezi z Evropsko unijo. Mi smo res zelo odvisni od uvoza energentov. Mislim, da bi bilo dobro, da bi lahko vsaj ena ali pa dve državi našla nek način, kako diverzificirati svoj nabor energentov in s tem pokazala mm, pot tudi ostalim. Seveda nisem presenečen, da nekdo iz Finske govori o alternativnih verih. Mir je pravi naš, včasih moramo res iskati um, alternative. Bi pa še pokomentiral komentar Petra in pa Kozme glede kabotaže. Tega vprašanja ne bom vključil v moje poročilo, če sem iskren. V Parizu razpravljamo o številnih stvarih, o kabotaži pa ne, kajti že tako ali tako nas čaka veliko stvari. Uh, Samo še zadnji komentar, ki se navezuje na eh, pripombo komisije o sodelovanju z IKO in IMO. Strinjam se, to sta mednarodni organizaciji, ki morate storiti dodatne korake. Ampak v Parizu se določajo cilji in pa tudi vse ostale podrobnosti glede našega ukrepanja. Ja, morate še malo ukrepiti eh, uh, ta svoj pokeraški obraz. Države si lahko same določajo svoje okoljske cilje. Nekatere imajo pač slabše razmere, slabše pogoje, slabša gospodarstva in niso tako ambiciozne, kot smo mi. Če si ogledate cilj dveh stopin in pa pošteno porazdelitev, ter ob tem upoštevate še posamezen delež um, držav v letalskem prometu, pomorskem prometu, boste videli, da je to enačba, ki se težko izide. Omenjali ste počasno odvijanje zadev. To je res, to se dogaja. In morda bi lahko Pariz izkoristili za to, da bi IKO in pa IMO e nekoliko potisnili in jo spodbudili k delovanju. Ampak ne vem, bomo videli, kako bo s tem. Od kolegov sem že slišal, da bi lahko tudi v parlamentu dosegli večino in s tem res dali dodatno spobudo celotnemu eh, dogajanju. Bomo videli, kako bo, upam, da bo zabavno. Najlepša hvala. Hvala tudi za pripravo poročila in za razpravo. 5. juni, petek, 5. juni ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. Tako, zdaj pa naslednja točka. Evropski koordinatorji za, za koridor med eh, Severnim morjem in Sredozemljem. Petra Balaša ni tu, potem sledi Karlo Ceki, eh, ki je pristojen za koridor med Atlantikom in Srednjo Evropo, pa tudi Matijo Groš se lahko že pridruži nam tukaj na govorniškem odru. Lahko pa ste še tam, ampak začeli bomo z Atlantikom.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 To je Martin Fuchs, prihaja iz Bora Envy in s svojimi izkušnjami bo vsekakor pripomogel k našemu delu. Mislim, da bo mnenje o energetski uniji zelo dobro tudi zaradi njegovega prispevka. Pozdravljen našem odboru in upam, da bomo dobro sodelovali. Tako, zdaj pa Karlo Seči, izvoli. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, zelo vesel sem, da vam lahko spregovorimo ob tej priložnosti, da bomo lahko razpravljali o delovnem programu, ki je velja za Atlantski koridor, pri katerem sem koordinator. Prav tako pa že čakam tudi vaše komentarje, vaše vprašanja, vašo kritiko. Ta dokument smo natisnili in vam ga dali tudi na voljo. Upam, da ga imate gre pa za dokument, ki je živ, ki se razvija. Kajti pri našem delu na tem področju smo skušali upoštevati eh, številne podrobnosti, ki so pomembne za upravljanje koridorja. Kajti samo tako lahko na kar se da učinkovit način upravimo vse vire, ki so nam na voljo in to storimo v pravem času. Tako, na kratko vam bom predstavil vsebino dokumenta. Imam tudi PowerPoint predstavitev. kaj so ključni elementi Atlantskega koridorja? So the key features. Torej, ključni, ključne značilnosti, ključni elementi. Vse to vidite na prvi prosojnici. Pomorska eh, razsežnost je tu zelo pomembna, kot že vidite na prosojnici. Tudi samo ime to nakazuje. Gre za 13 osrednjih ključnih pristanišč na morju in tudi na celinskih plovnih poteh. Poleg teh pa imamo še precej pomembnih um, pristanišč, ki sodijo v obsežno omrežje. Koridor 4 je hrbtenica Atlantskega koridorja. Omenil bi še, da je Nemčija včeraj eh, podpisala sporazum, s katerim postaja članica železniškega tovornega koridorja številka 4. To pomeni, da bomo tudi z Nemčijo zelo tesno sodelovali. Gre za štiri države članice in za štiri čezmejna območja med Portugalsko in Španijo, med Španijo in Francijo in med Francijo ter Nemčijo povezujemo tudi tri glavna mesta in pa dve večji urbani vozlišči. Gre pa tudi za dve tirni širini, UIC in pa Ibersko. Torej, gre za podobno težavo kot med uh, večino Evropske unije in pa Baljskimi državami. Različna tirna širina ključnega pomena pri tem koridorju je povezava med Atlantskim oceanom in osrednjo Evropo, med središči Evropske unije. To je vloga, ki bo v prihodnosti postala še pomembnejša, sploh ko bo dokončana razširitev panamskega prekopa. Ko se bo to zgodilo, bo količina ladijskega prevoza med Južno Ameriko oziroma Srednjo Ameriko in pa Evropo še večja. No, na teh dveh zemljevidih lahko vidite, kako točno izgleda koridor. Koridor je označen z rumeno barvo in se vleče od juga Iberskega polotoka, od Portugalske, vse do Ahna, Strasbura oziroma Mannheima. Tu smo se še posebej Eh, odločili izpostaviti čezmejna območja, ki so označena z modro barvo. S puščicami smo izpostavili tiste dele omrežja, kjer trenutno potekajo poteka dela, gradna infrastrukture. Naprimer, meja med Francijo in Nemčijo, kjer trenutno gradimo pristaniško infrastrukturo na Renu. Na portugalskem trenutno izvajamo študije in pa izgradnjo južne povezave med Evoro in Merido. Potem je tu še severna povezava med Aveiro in Salamanko v Španiji. To je obstoječ kanal, ki sicer um, dobro deluje, ampak želimo ga izboljšati, razširiti. Delo na tem kanalu že poteka na desni strani prosojnice pa imate nekaj zvezdic. Kaj to pomeni? Zvezdice označujejo število prošenj, ki smo jih prijeli za posamezne projekte. To so dobri projekti, ki so povezani s CEF-om, torej z instrumentom za povezanje Evrope ali pa z financiranjem strani Evropske investicijske banke. Zvezdicami so označena posamezna pristanišča, ki so del koridorja. Um, poleg tega pa tudi nekaj drugih projektov, ki niso nujno povezani s pristanišči. Na naslednji prosojnici smo predstavili skladnost prošen predlaganih projektov z smernicami iz CEFA oziroma iz TNT-ja. Na desni strani imamo naprimer projekte z področja elektrifikacije železniških omrežij sicer je eh, kar precejšen kos, skoraj da 90 odstotkov tega omrežja v koridorju že elektrificiranega, ampak gre za različne eh, napetosti, različne stopne napajanja. Prav tako je prišlo do, oziroma prihaja do razlik med posameznimi tirnimi širinami. Želimo tudi najti kar se da progresivne rešitve za težavo med eh, povezavo med portugalskim in španskim železniškim omrežjem. V Španiji trenutno uporabljajo omrežje oziroma tirno širino UIC za svoje hitre vlake. Na portugalskem hitrih vlakov ni, želimo pa si, da bi tudi tam vozili, zato je treba na portugalskem prilagoditi železniške tire. Potel, potem je tu ERTMS, ki ga skoraj da ni, ampak prišlo je že do predlogo, da bi ga začeli uporabljati bolj razširjeno. Še ena pomembna stvar, ki je prav tako povezana z delom v vašem odboru oziroma z eno od prejšnjih razprav, je poraba plina LNG. Eh, Še posebej v pomorskem sektorju obstaja vedno večje popraševanje po tem gorivo. V območju SECA, ki obsega Severno Ameriko ter eh, Severno morje in pa Baltik, je uporaba nekaterih pogonskih goriv eh, v zadnjem času um, zelo povečana, kar pomeni, da moramo analizirati, katera pogonska goriva so to in nekako se že kaže, da gre v, čik, v veliki meri za LNG. Seveda pa je predvsej projektov, ki so bili prijavljeni, eh, šlo v smer zmanjšanja izpustov CO2 pri pomorskem prometu, pa tudi železniškem prometu. No, potem so tu še avtoceste, ki so v sklopu Atlantskega koridorja večinoma v kar dobrem stanju. Se pa soočamo z izzivi na področju eh, cestninjenja, ki naj bi bilo zasnovano kar se da interoperabilno, tako da bi lahko čim širši nabor vozil oziroma čim širše število vozil uporabljalo avtoceste. To so torej. Eh, cilji, ki smo si jih zastavili, pa tudi prednostne naloge. Kaj želimo doseči v okviru tega koridorja? Želimo izboljšati multimodalnost in pa tudi nekako uravnotežiti uporabo posameznih eh, oblik prevoza. Potem je tu interoperabilnost, s katero želimo povezati posamezna nacionalna omrežja. Interoperabilnost moramo izkoristiti, ker lahko s tem odpravimo naprimer tirne širine, zelo različne tirne širine v posameznih državah. Seveda pa moramo izkoristiti tudi značilnost, zunanjo razsežnost tega koridorja. To je povezava med osrednjo Evropo in pa Atlantiko. Gre torej za okrepitev pomorskega prometa. Kako pa to doseči? Naprimer z poenostavitvami, z uporabo bolj čistih eh, pogonskih goriv in z diversifikacijo. Na desni strani tega, eh, te prosojnice imate naše prednostne naloge. Kaj so te? Želimo izboljšati povezave s posameznimi pristanišči, želimo razviti nove modele logističnih platform, želimo okrepiti sodelovanje z uh, koordinatorji za ERTMS. E e, eh, e Potem želimo skupaj začeti uporabljati nove smernice za UIC. Želimo eh, izgraditi tiste dele omrežja, ki so zaenkrat precej eh, slabo prevozni. Naprimer, omenil sem že del med Aveiro in Merido na portugalskem. Želimo si, da bi čim več ladi začelo uporabljati LNG in pa uporabljati um, vse možnosti, ki jih pristanišča v okviru Atlantskega koridorja ponujajo. Prav tako pa si želimo, da bi Atlantski koridor postal bolj prepoznaven, tako v Evropski uniji, kot tudi globalno, tako da ga bo lahko izkoristilo kar se da veliko logističnih podjetij. To je vse, gospod predsednik. Podrobnosti tega, kar sem zdaj predstavil, so v dokumentu, ki sem ga prinesel s sabo. Če pa imate kakšno vprašanje, sem seveda zato na voljo. Najlepša hvala. Samo dva kolega sta se zaenkrat oglasila. Vin van den Kamp pa je tretji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. več kot slišim o koridorjih TNT, bolj mi je vse skupaj všeč. Mislim, da bo to res kronski dragulj evropske prometne politike. Kot predstavnik skupine ELS menim, da je treba to politiko začeti izvajati, kar se da hitro in kar se da dobro. Vesel sem tudi, da je Strasbourg del tega omrežja. Hitri vlak med Strasbourgom in Parizom pa ne vozi vedno tako hitro, kot si to želimo. Naprimer, pri Savern se ponavadi stvari kar ustavijo. Gospod Seki, vem, da ste zelo ljudni, ampak morda bi lahko to izpostavili, to težavo pametni ste, ampak tudi jaz nisem neumen. Želim si, da mi ponudite nekaj bolj konkretnega, neko brco v rici želim, nekaj, kar me bo presenetilo. Ali imate dovolj denarja, ali stvari potekajo po časovnici, ali imate vsa dovoljenja. Vem, da, to, da so morda to neumno vprašanje, ampak zanima me, kdaj boste dokončali svoj načrt, kdaj ga boste začeli izvajati. Toliko časa pa spet nimamo v Evropski uniji, treba se malo podvizati. mi smo lahko kritični, ampak želim si tudi, da od vas slišim nekaj konkretnega. Potem pa še nekaj zelo pomembnega. Naprimer, prevoz energentov iz Maroka v Španijo in potem iz Španije v mm, Francijo. Ali pa naprimer kar konkretno, prenos električne energije iz Maroka v Španijo in potem naprej ali bi lahko to nekako uresničili, ali bi lahko izgradili, ne vem, električno povezavo med Španijo in pa Marokom. Ali je to sploh možno, gospod Seki? Vem, da komisija postaja nervozna, ko sliši takšno vprašanje, ampak zato me malo briga. Treba je sodelovati. Ali lahko to združite s TNT? Hvala. Hvala. Izaskun Bilbao. Sí, gracias. Najlepša hvala. Hvala, gospod Seki, za to predstavitev in za vse te odgovore, ki ste nam jih ponudili. Mislim, da se lahko strinjamo s številnimi podrobnostmi, ki ste jih izpostavili v svoje predstavitvi. Ne samo jaz, kar vsi člani tega odbora. Me pa zanima naslednje. V tistem stolpcu, ki ste nam ga pokazali na eni od prosojnic, kjer imate navedene projekte, uh, ki so jih predlagale države članice v okviru Atlantskega koridorja. Kaj pa čezmejna? uh, eh, območje. Gospod Van den Kamp, lahko prosim izključite svoj mikrofon. Kaj je s čezmejnimi območji? Samo prihajam iz Baskije. In uh, ravno pri nas se nekako uh, srečujeta dve državi. Uh, pri nas prihaja do velikih zastojev, naprimer na avtocestah zaradi tornjakov, pa potem zaradi vem, eh, cestnin, cestninskih postaj v Franciji in tako naprej. Ali bi lahko morda povedali nekaj več o tem, ali smo tudi mi, naprimer, ključni del Atlantskega koridorja? Zanima me, kaj menite o teh projektih, gospod profesor. Ali menite, da so posamezne države članice, torej Portugalska, Španija, Francija, pripravljene tudi same uložiti nekaj sredstev v to, da bi se sodelovanje med teh eh, čezmejnih regij ukrepilo? Še enkrat bi omenila, ehm, cestno povezavo v Baskiji, ta Baskovski Ypsilon. Zanima me, ali bi lahko z določenimi investicijami izboljšali situacijo pri nas. Danes dopovdne smo govorili o tem, kako pomembno je, da države članice razvrstijo svoje projekte po pomembnosti. Mene zanima, ali se to že dogaja, ali tudi vi že upravljate to razvrščanje posameznih projektov. Ali menite, da so morda projekti premalo konkretni in da bi morali biti boljši, če želimo zgraditi dober Atlantski koridor? Hvala, zdaj pa Karima deli. Merci, monsieur le... Hvala, gospod predsednik. Hvala. Gospod, ki je zadolžen za Atlantski koridor, najprej ne rečem srečno. Srečno, kaj ti pomorska avtocesta, ki naj bi bila za vas prioritetna, zlasti okoljsko gledano, žal. Ni bila uspešna. Francoska vlada je 30. aprila izredno rekla, mi se odpovedujemo železniški avtocesti med Patkali in Danos. Torej, to je del Atlantskega koridorja. Januarja 2016 bi to moralo zaživeti in tu naj bi imeli 85 tisoč tovornjakov na leto. Torej, ko vidimo takšne projekte, je res, da imajo ti projekti specifike. Cilj je ta, da iz ceste umaknemo na tisoče tovornjakov med Španijo in Severno Evropo. Torej, to je več kot le dobro za okolje. Ampak Francija ni za. Torej, moje vprašanje je zelo enostavno. Kako bodo omrežja ostala povezana, ko pa ne bomo imeli glavnega koridorja, ker Francija ni za? In drugo vprašanje je, Ali ste se sploh spustili v pogajanja s francosko vlado, kajti Francija meni, da tega ne more storiti zaradi proračunskega ravnovesja? To je moje drugo vprašanje. In tretje, kje ste danes, ko govorimo o napredovanju prevoza tovora po vaših koridorjih? Hvala. Hvala, gospod Paskal. Najlepša hvala gospod predsednik, se pravčujem, ker sem nekoliko zamudil na sestanek. Mislil sem, da bo gospod Seki z nami nekoliko pozneje. Ampak, eh, ker nisem slišal komentarja koordinatorja, me zanima, kaj je dejal. To je koridor, ki je zelo pomemben za Španijo, za mojo državo in zavedam se vseh podrobnosti in pa težav, ki so z njim povezane. Bom kar prešel k stvari. Zanima me, kakšne so predlagane rešitve na stare probleme in pa tudi za nove probleme. Gospod Seki, kot veste, Francija nekako forsira povezavo med Toulouseom in Bordojem. Del omrežja med Bordojem in pa špansko mejo pa je trenutno nekoliko zapostavljen. Tukaj, tukaj gre za koridor, ki povezuje dve državi. Zanima me, s katerimi oziroma katere konkretne težave ste lahko opazili in s čim se trenutno ukvarjate. Še eno vprašanje imam. te hitre povezave in interoperabilnost. Španija je že opravila svoje delo na tem področju, ampak moramo se povezati z drugimi državami in pri tem uporabiti enotno rešitev. Enotno rešitev na področju interoperabilnosti. Zanima me, kaj lahko storimo za izboljšanje učinkovitosti tega koridorja. Železniška povezava med Portugalsko in Španijo še vedno ni takšna, kot si jo želimo. Kaj lahko storimo, oziroma kaj lahko vi storite za to, da bo povezava končno dokončana? Naprimer, ta del med Tavido in pa Salamanko. Tu gre za enake težave. Načrt je jasen, izvaja se pa ne. Potem imamo tu še različne standarde za elektrifikacijo tekom celotnega koridorja. Kako je s tem? Dejali ste, da je sicer prišlo do napredka, ampak prosim za konkreten odgovor. Mislim, da poznate posamezne težave in še enkrat hvala za to, da ste danes z nami in da lahko danes tudi odgovorite. Hvala, Pavel Telička. Yes, hello, uh, welcome, uh, to the ja, hvala, pozdravljeni v našem odboru. Če se navežem, na kar je bilo rečeno bi rekel, da, pri, da je koncept TNT najboljši, največji premik v transportni politiki v zadnjih nekaj letih. Sedem let se ukvarjam že z enim od teh korendorjev in imamo res dober tim koordinatorjev. Imam pa dve vprašanje, ki se navizujeta na ta koridor. So pa bolj splošna in nespecifična, kaj ti koridor ne poznam v celoti natančno. Vem pa, da je v zelo dobrih rokah. Kaj bi vi rekli glede eh, dostopnosti finančnih sredstev, ki so na voljo? um, zavedajoč se, da je potekal danes dopoldne, um, oziroma se je zaključil danes dopoldne trialog o EFSI-ju in točno veste, kako se to povezuje in kakšne bodo implikacije za CEF. Torej, ali lahko malo analizirate posledice za vse koridorje in pravzaprav specifično za vašega, za atlantski koridor? Ali vas tukaj kaj skrbi, ali vam je všeč, ali eh, bodo vplivi oziroma posledici relativno mm, nepomembne, kajti gotovo imate neko ocene, kaj je sedaj izvedljivo za eh, prvi krok. Eh, in uh, kakšne bodo potrebe v naslednjih letih. Uh, Zelo enostavno je, dos, opredeliti se bomo morali do izida in odločiti se morali bomo pravilno. Ehm, seveda, to je sedaj eh, še zelo eh, sveže in še vedno je treba vse skupaj pregledati, predno se odločimo, ampak Ne želimo si odločitve, ki bi imela negativne posledice samo zaradi tega, ker nekatere inštitucije niso imele poguma in ker niso bile ustvarjalne. Jaz vem, da ima eh, komisija svoje stališče, ampak eh, ravno tako so pa eh, koordinatori neodvisni in morajo dosegati rezultate. Torej, kakšne so implikacije, kakšne so posledice in kako vam lahko pomagamo, ali je še kaj takega, kjer vam lahko pomagamo kot eh, parlamentarni odbor. Odzjamja. Hvala. Dejali ste, da ste bili tudi v Baski člani odbora in lahko videli in se osebno prepričali, kako je z razvojem. Ja, jaz lahko potrdim, dvotirna železnica bo Eh, zgrajene tam. Vse ostalo pa so zgolj pobožne želje. Še sto let lahko živimo, pa tega ne bomo doživeli. Kaj je bilo še pozitivnega v Baski? Ne samo to, da se gradi hitra železnica, ampak tudi to, da bo ta hitra železnica primerna za tovorni promet. Španci so bili bolj pametni od nas, Nemci, v tem pogledu, kajti hitra proga med Frankfurtom in Kölnom je lahko hitra samo za potniške vlake, za tovorne pa ne. Tovorni promet še vedno gre skozi vasi in mesta, ki se na ta način seveda uh, nekako, oziroma ki se jih s tem nekako degradira. Če zdaj francoska vlada pravi, da Bordeaux, oziroma da proga med Bordeaux in pa španco, eh, francosko-špansko mejo ni več prioriteta, potem je to rdeča luč. Uh, tu moramo ukrepati. Kot veste, proga med Lyonom in Turinom stane 26 milijard, namesto prvotnih 12 milijard. Če bi samo z delčkom te razlike plačali za sanacijo proge med Bordojem in špansko mejo, bi koridor bil perfekten. To so podrobnosti, ki jih moramo, na katere moramo opozarjati mi, koordinatorji, pa tudi uh, komisija sredstev nimamo v neomejenem številu, zato moramo dejansko paziti na vse. Bas, dejal si, da je morda vprašanje glede. Aha, ne, nisi, nisi meni tega dejal. Ne, ne. Ne, to idejo sem dobil od vas, da je to neumnost. Aha, ne, a ja. O, posem narobe sem te razumel. Jaz sem mislil, da si dejal, da je moja ideja neumna. Aha, dobro, še dobro, da smo to razčistila. Jaz sem govoril o sončni energiji, ki jo lahko pridobivamo v Sahari, ampak to lahko zdaj počnemo že v Španiji, v Franciji. Milijone kvadratnih metrov imamo na strehah naših hiš, ki lahko izkoristimo za sončne elektrarne. Španija in pa Portugalska imata na tem področju ogromno odličnih izkušenj in to smer moramo iti. Seveda moramo izgraditi tudi daljno vode, ampak najprej poskrbeti za to, da se sploh začne pridobivati električna energija iz sonca. Zdaj pa transport. Gospod Cejk, izvolite. Well, uh, thank you very much. Najlepša hvala za vaše pripombe, vprašanja in druge prispevke. Zelo uh, specifična vprašanja se postavljali, tudi bolj splošna. Začel bom pa seveda pri zadnjih kot prvo, najjasno povem, čeprav verjetno to že veste, repeticijo je smatra studiorum. Torej, načrt je bil nova uredba za TNT, to vsi koordinatori poznajo, prejšnje lansko leto pred Božičem, potem smo imeli posvetovanje z vsemi deležniki, vladami in tako dalje. Ampak eh, to je bil rezultat natančnega preučevanja, ki se še nadaljuje in tudi rednih eh, sestankov glede koridorja 4 z vsemi deležniki. Tako smo uspeli bolje razumeti in bolje opredeliti potrebe. In to se bo nadaljevalo, to je gotovo prvi korak. Vendar seveda ni to končni delovni načrt, nikoli ne bo končni. To je proces, ki se nadaljuje in naslednje leto bomo ga posodobili in potem spet čez dve leti. Ampak koridor 4 bo spet uh, bil uh, oživljen v eh, Rigi kot tema razprave in potem bomo postavili nov delovni program za nadaljne delo in kako uh, in poskušali upeljati izboljšave. Uh, to pomeni, da pričakujemo eh, prispevke vseh udeležnikov. Po mojem mnenju, to, ta dokument je v bistvu seznam delovnih nalog, um, zato da bo ta koridor dobro funkcioniral, da bo multimodalen, da bo povezal štiri države dobro in da bo um, dejansko prispeval k bolj povezanemu um, skupnemu trgu. Seveda to pa ni čisto v oblakih, veliko sredstev sicer potrebujemo, vendar napredujemo nekoliko počasneje, kot smo upali, zaradi pomankanja uh, storitev, zaradi krize, ampak še vedno moramo ustrajati na tej poti. Glavni problem so pa seveda sredstva, resursi. Vsi vemo v pred. Uh, kratkim je bil uh, natečaj za CEF, tam je prišlo do uh, štirikratnega preseganja. Uh, mi nismo koordinatorji za to zadolženi, ampak prijeli smo veliko število dobro pripravljenih uh, projektov, ki zelo jasno kažejo predvsem, kaj je trenutno potrebno. In odgovarja se vedno njim potrebujemo več sredstev za investicije, ampak pri sofinanciranju bomo sposobni eh, zagotoviti le eno eh, tretjino eh, glede na zahtevana sredstva. Torej, dogovor je bil dosežen s kompromisom glede EFSI-ja, zdaj moramo to preučiti in bomo videli, če res vse zadovolji. Ampak vsaj zaenkrat eh, so se eh, zamrznila določena sredstva, ki se vračajo v CEF in to je pomembno, kajti eh, uporabila se bo zelo kmalo v naslednjih ravnih razpisih. Kar je pa važno pri tem, je, da je to tlakovalo pot za izvajanje Elsija oziroma Junkerjevega načrta. In eh, veliko projektov se je že pripravilo za ta sklad. Gospa Pilpao je o tem govorila. Obstajajo projekti, ki so dobri, ki so ustrezni, ki uh, so v skladu z pristopom Junkerjevega sklada. Mogoče bo do mobilizirana dodatna sredstva uh, pod pogojem, da se rešijo praktič, nekateri praktični problemi. In pred nekaj uh, časa smo imeli tudi možnost za izmenjavo mnen. Sam sem bil, gospod Kristofer in gospod Bodeli sta bila tudi prisotna v tej razpravi z poslanci. Torej, glavno vprašanje so sredstva, kako zbrati več sredstev eh, za to, da se poveča število delovnih mest in rast v Evropi in potem, kako najbolje eh, izkoristiti vse to, odpraviti ovire v praksi in tako dalje. Ko bo zaključeno to delo, bomo seveda z veseljem spet prišli na pogovor k vam za izmenjavo mnenj. Kratek komentar na to, kar, na kar so nas opozorili v zelo uh, natančnem sporočilu. Torej, nasplošno, kaj se dogaja. Uh, vlade glede koridorja uh, eh, z upočasnjujejo izvajanje svojih zavez, sicer jih ohranjajo, to je pozitivno. In sedaj se študije začenjajo na to temo in to bo še pospešeno v zelo bližnji prihodnosti, zato da se. Eh, uskladimo z Španijo, kar je v interesu Španije same, ki je ogromno investirala na svoji strani in sedaj je skoraj pripeljana v slepo C ulico. Linkarnero Salamanca, ta del koridorja, tam bo predlagan pomemben projekt eh, strani Portugalske in zelo sem bil za, eh, razžaloščen, ko sem ugotovil, da eh, se je eh, na sredozemski strani ustavil oziroma preložil projekt za avtocesto. Mislim, da bomo, ko se zberejo sredstva, da bo to spet prišlo na mizo. To so zelo občutljivi občutljive zadeve. Um, baskovski del v Španiji in v Franciji je v bistvu v uh, hudi prometni uh, zagati. Potrebujemo več uh, oziroma želimo si več pristo do dostopa oziroma večje pretoke eh, z Atlantika, potem pa, ko pride na kopno, pride do um, gneč. In eh, na, na strani um, železnic. Trenutno je infrastruktura na voljo, ko gre za dobavo. Obstajajo spodbude za operaterje, ki so prav zastavljene. In ta, te projekti, te problemi se bodo rešili na ta način, da ne bo prišlo do zmanjšanja trgovinskih tokov. Ravno nasprotno, trgovinski tokovi se lahko povečajo, istočasno pa se. Uh, ohranja okolje. To pa pomeni dodatne investicije, veliko obveznosti. Če zaključim, gospod predsednik, moj vtis, govorim z vami zelo odkrito, je, da obstajajo zaveze, podane so, da dogovor je, da je to delo, ki ga je treba upraviti, je pa tudi veliko obotavljanja zaradi finančnih problemov, zaradi porabe enega milijona več ali manj in zato se moramo skupaj potruditi, da kot se je že eh, dokazalo z specifičnimi študijami na to temo, da, se, eh, da je denar ki se uloži eh, v dobro infrastrukturo, ki spoštuje okolje, je dobro naložen denar ter pozitivno vpliva na PDP mm, dolgoročno. Torej, še enkrat eh, hvala za vašo pozornost in eh, če želite kakršenkoli follow-up, nadaljne informacije, sem vam na voljo in hvala za te skupne napore. Najlepše hvala, Karlo Sekiju.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 Ja, ich begrüße jetzt ganz Zdaj pa prav prisrčno pozdravljam Matjoja Groša, ki ga zelo dobro poznamo, ker je bil lani še evropski poslanec in član tega odbora. Zdaj pa je koordinator za eh, koridor med vzhodnim sredozemljem in pa eh, bližnjim vzhodom. Stvar dobro pozna, na volju ima 10 minut in mislim, da bo tudi upošteval. Matjo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. In danes gre predvsem za to, da odgovorimo na vprašanje kolega. Ampak najprej bi predstavil koridor. Kako je s koridorjem? Obsega devet držav članic. 15 urbanih vozlišč imamo. Urban core notes. Eh, 15 ključnih letališč, 10 uh, eh, pristanišč na celinskih plovnih poteh, 12 pomorskih pristanišč in najprej smo seveda primerjali stanje v smernicah in pa na, na samem koridorju. In na naslednji prosojnici lahko vidite, s katerimi izzivi sramo na tem koridorju. Naprimer, tukaj gre za težo vlakov, za Eh, težo na os, za tirno širino in tako naprej. Vse stvari boste lahko opazili oziroma prebrali tudi v našem povzetku. Jaz bi pa najprej predstavil samo mora biti na izzive za nas v prihodnosti in potem tudi posamezne eh, predlagane rešitve. Gre torej za koridor med Hamburgom in pa Atenami. Pogledali smo se, kako to izgleda v praksi, če se sedem v Hamburgu na vlak in se odpeljem. Sedem varnostnih sistemov imamo na poti, tri različne eh, napetosti, električne napetosti, štirikrat moramo zamenjati lokomotivo, ker pač prehajamo z električne lokomotive na dizelsko lokomotivo. Potem eh, največja dolžina vlaka je lahko 600 metrov, na mesto 740 v Bolgariji pa celo samo 445 metrov največja teža na os je 20 ton, potem pa še um, mm, poprečna hitrost, ki je 80 km na uro. Vse to pomeni, da moramo v železniškem sektorju veliko staviti na interoperabilnost in to zasnovati, kar se da čezmejno. Pa še par primerov. Pripravili smo kar nekaj zemljevidov, s katerimi želimo ponazoriti dogajanje na celotnem koridorju. Na prvem zemljevidu lahko vidite, kako je z težo na os. Tam, kjer je črta barvna z modro, so stvari dobre. Sicer bi to barvo raj zeleno, ampak tako pač je. To vidite, da stvari niso tako sklene, kot si jih želimo. Potem na naslednji prosojnici vidite, kakšne so posamezne dolžine vlakovnih kompozicij. V Nemčiji je približno 800 metrov, stvari pa se potem zakomplicirajo, ko pridemo do Slovaške, naprimer do Bratislave. Potem pa nekje na jugu, ko smo blizu Grče, blizu Aten, se stvari spet razpletajo. Naslednje pomembno vprašanje je vprašanje celinskih plovnih poti. In s tem je še povezana globina rek in kanalov, s katerimi lahko zagotovimo prevoz skozi vso leto. To je eden pomembnejših izzivov. Zelo pomemben vidik je tudi čezmejna razsežnost in pa upoštevanje čezmejnih projektov. V tem kontekstu je naše delo predvsem povezovalen narave. Želimo si, da bi bili neke vrste umestni člen med posameznimi akteri, naprimer med Dreznom in Prago ali pa med Mačarsko in Češko ali pa med Mačarsko in Avstrijo. Še posebej pa na jugu, kjer čez mejnih povezav ni toliko, naprimer med um, Bolgarijo in Romunijo in pa Bolgarijo ter Grčijo. To je zelo pomembna stvar. Potem druga pomembna zadeva. Na severu koridorja imamo dve zelo močni pristanišči, Hamburg in pa Bremerhaven. Hamburg oziroma pristanišče je lahko uspešno samo, če ima tudi uspešno delujoče zaledje. Hamburg je, drugi, ne, je drugo največje kontejnersko pristanišče v Evropi in celoten multimodalni sistem v Hamburgu le zelo dobro deluje. S tem so povezani drugi izzivi, ki bi omenil pozneje. Uh, Intermodalnost je zelo pomembna tekom celotnega koridorja, torej gre za povezave med posameznimi vrstami prometa. Govorili smo tudi o naložbah in pogledali smo si, kakšne so številke za naš koridor. 47 milijard evrov obsega je naložbe. Za najpomembnejše projekte namenjamo 25 milijard, od tega pa Eh, vsaj 15 milijard še ni predvidenih v investicijskih projektih. To je sicer zelo groba ocena, ampak številke so na mizi in eh, po njih lahko sklepamo, kakšne bodo dokončne številke. Smernice, ki smo jih potrdili v okviru TNT-ja, eh, so dobre, ampak pripraviti moramo nove, ki bodo bolj naravnane na čas, ki prihaja. Torej, to je pripravila komisija, potem pa smo se o tem pogovarjali v okviru koordinatorjev za posamezne države. Sodelovali smo z vsemi eh, državami članicami in skušali v neposreden dialogu sprejeti posamezne programe. To pomeni, da imamo zdaj na mizi ogromno projektov. Nimamo pa na voljo denarja za izvajanje vseh in to je tudi sporočilo, ki ga moramo na ustrezen način skomunicirati v javnost. denar, ki ga imamo, pa moramo uporabiti na kar se da smiseln način. Tudi za manjše projekte. Mislim, da bi lahko na tem koridorju izvedli številne manjše projekte, ki bi koridor okrepili. In s tem je povezan tudi odgovor na vprašanje, kako je s financami. Trenutno že čakamo drugo, eh, drug instrument CEF, ki nam bi dal na voljo še več sredstev. Potem prioritete koridorja. V delovnem načrtu sem skušal biti kar se da konkreten, stvari sem naštel. Tega zdaj ne bom ponavljal, da ne bom predolg. Samo eno stvar bi spostavil. Mi smo se predvsem osredotočili na čezmene prioritete. Potem prioritete povezane z celinsko plobo, ki je nekoliko bolj zapletena. Potem pa imamo tukaj še možnost razbremenitve pristanišč s pomočjo železniškega prometa. Ki vse smo bili v Dreznu, Pragi, Hamburgu, Bremerhafnu in ugotovili smo, da je ravno zaradi šibkega celinskega plovnega prometa železnica preobremenjena, prav tako pa tudi cestne povezave. In tu se morata tako Nemčija kot tudi Češka. Eh, dogovoriti o morebitnem načrtu za prihodnost plovbe po labi. Treba je najti odgovor, ali je za nas slaba prihodnost ali ne. Če da, potem je treba sprejeti tudi ustrezne politične odločitve. Če pa ne, potem nima smisla, da ene države vlagajo v to, druge pa ne. To je sporočilo, ki ga moramo jasno podati. Je pa že zdaj jasno, da na uh, labi izvajamo vrsto prometa, ki je ne moremo kar prenesti na železnico ali cesto. Gre za komplementarnost in to pomeni, da moramo vzdolž celotne labe, tudi ob, ob spodnem delu toka, v Nemčiji, um, obstajajo podjetja, ki nekako izkoriščajo labo, ampak eh, ne delujejo celostno. Torej ne povezujejo se naprimer, z eh, drugimi subjekti, ki so prav tako dejavni na tem področju. To je težava. Kajti, če želimo ustvarjati nova delovna mesta, potem moramo delovati celostno, multimodalno. Še nekaj v zvezi z labo tekom pogovorov eh, v Pragi, pa tudi v Dreznu, smo dejali, da bi bilo dobro, če bi se lahko obe pleteni strani srečali in se pogovorili. Pa ne samo na ravni politikov ali pa gospodarstvenikov, tudi na ravni nevladnih organizacij. Kajti gre za zelo široko vprašanje, ki ga je treba obravnavati res, kar se da celostno. Ne moremo kar izpostaviti celinske plovbe kot edinega problematičnega sektorja. Če pa na drugi strani ne spodbujamo in ne mogočamo, da bi tudi cestni promet ali pa železniški promet lahko razbremenil celinsko plovbo. Ne morem kaj reči, ceste so polne, železniški tiri tudi, eh, alternativ pa ni. Najti moramo alternative, kajti v celotnem gospodarskem prostoru med Nemčijo in pa Češko eh, prihaja do težav zaradi tega mislim, da bomo v Rigi govorili o tem in pripravili tudi neke vrste posebno srečanje namenjeno temu. To pomeni, da bomo skušali tudi organizirati srečanje posameznih partnerjev, ki so udeleženi v posamezen koridor. Tudi s predstavniki, naprimer, železniških podjetij ali pa ladijskih prevoznikov. Potem pa še vprašanje financ sicer zdaj ne želim podajati kakršnih koli eh, komentarjev, ki bi posegali v delo tistih kolegov, ki so po noči trdo delali na trialogu. Tisti, oziroma ta koridor, pri katerem sem eh, aktiven, predvsem obsega države, ki črpajo kohezijska sredstva, razen Nemčije seveda. In to tudi pomeni, da bomo letos za tak koridor pripravili dodaten razpis tudi za druge kohezijske države. Potem pa bomo pripravili še dodaten drugi razpis. Stvari so tu nekoliko bolj preproste, ker so sredstva po posameznih državah določena, vsaj do leta 2016. In mislim, da bo posledično tudi manj težav pri porazdelitvi denarja po posameznih projektih. Mislim, da se znam že obstaja. 300 milijonov od 11 milijard bo šlo za kohezijske države. In za ta koridor bomo imeli na voljo 7 milijard evrov. Pripričan sem, da bodo vsa ta sredstva počrpana do leta 2017, kajti poznamo princip use or lose, sredstva potem ne bo več. To je torej stanje na tem koridorju. Hvala. Hvala. Mathieu Grosch, zdaj pa Wim van den Kamp. Opnieuw en voor de laatste keer vandaag uh, hartelijk bedankt. Še enkrat. Najlepša hvala zadnjič danes na tem sestanku. Se zahvaljujem. Naj še enkrat uh, ponovim tisto, kar sem govil, govoril o kronskih draguljih to je, se vse navezuje s tem, kar se lahko naredi v Evropi, cel dan lahko govorimo o tem, kakšne težave imamo, ampak jaz iz take razprave pravzaprav črpam ogromno energije. No, mogoče sem druge vrste človek kot kolega Seki. On eh, je bolj direkten od mene in mogoče tudi pametnejši. Eh, rekel je, da moramo uh, končno stvari premakniti v Evropi in to sem tudi sam prej rekel. Glede dovoljen, licenc, rekli ste, da uh, imamo denar, ampak mor, nastop, pristop je uh, uporabite ali izgubite in nimamo dovolj uh, dovoljen v Evropi. Potem je pa še tukaj EFC, Junkerjev sklad. Um, Za eh, letališča je dobro obneslo, zato lahko ustrezno uporabi. Za, um železnice pa to ni tako lahko. Ampak eh, ali vi delate z projektnimi vodjami, eh, ali greste na Evropsko investicijsko banko, ali se obrnete na eh, samo komisijo, kako ta odnos zgleda, ali lahko kreirate ta denar, če temu lahko tako rečem. Potem pa še vprašanje glede Kitajske, ali lahko pričakujemo investicije za. Eh, železnico med Bukurešto in Budimpešto za strani Kitajske. In eh, ne nazadnje, eh, če pogledate sam koridor, tukaj je le kratka razdalja do Istanbula. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Vi ste bili v Baski, mi smo bili s kolegi v Istanbulu veliko se dogaja tam, vam povem. In še zadnji komentar. Eh, vsi investicije v te koridorje pomenijo veliko delovnih mest in veliko rast. Lahko govorimo na dolgo in široko o trajnostnosti in tako dalje, ampak ljudje potrebujejo delovna mesta. Hvala. Danke. Hvala. Bom na to odgovoril poznajem. Ines Ayala Sender. Uy, eso ha sonado casi amenaza. ya. <laughs> Ja. Res mogoče zveni celo kot grožnja. E, eh, najlepša hvala. Hvala za to vaše navdušenje, za zagon in za to, da ste izpostavili ta zelo kompleksni koridor, ki vključuje kar uh, veliko problemov. Uh, seveda so problemi na severu, na vzhodu, po vseh koridorjih so težave, ne samo v nekaterih in v vseh državah. Uspeli smo dobiti zeleno luč za Junkerjev sklad danes in lahko rečemo, da vsaj v neki meri praznujemo, obstajajo možnosti. Um, tudi bilateralne. Jaz pa bi želel videti, kje vi vidite priložnosti za uporabo tega novega inštrumenta na tak način, da ne bodo uh, le premikali eh, sredstva iz. Uh, eh, eh inštrumenta za povezovanje Evrope in eh, Junkerjevega sklada tja in nazaj, ampak da v bistvu podpremo projekte, tudi če so tveganja visoka. Torej, bolj kot kadarkoli prej moramo ljudem pokazati, da smo bolj občutljivi in v transportnem sektorju moramo še posebej um, pokazati, da se spoštuje uh, ravno zaradi transporta, premalo pripravljenosti je, govorijo o vključevanju industrije, energetike in tako dalje, ampak vi, ki to bolj uh, natančno in dobro spremljate in poznate, kako to povečuje BDP in uh, zaposlenost. Torej, eh, tukaj nam morate pomagati tako, da opredelimo tiste projekte za vsak pro, uh, koridor, ki se lahko financirajo iz uh, EFSI-ja. Torej, tega se moramo držati. Ne vemo, kakšen bo izid, ampak uh, vendarle moramo poskušati uh, pripraviti seznam vseh teh projektov. Dank, Pavel Hvala, Pavel Telička. Yes, uh, bluntness, a bit of, uh, Czech Nekoliko češke diplomacije bo tukaj na mestu. Uh, Kolega je pokazal, da bo lahko zelo kmalo postal evropski koordinator on sam. Uh, Namreč uh, imam poseben odnos do tega uh, koridorja, zelo mi je všeč bila vaša predstavitev in govoril bom o um, plovnosti reke Elbe. E, lahko bi rekli, da je težko bilo to bolj zavoziti v preteklosti, kot se je to naredilo na češkem. Eh, ni bilo jasne politične volje, nobene usmeritve in levica ni vedela, kaj dela desnica. Potem se je pa to spremenilo. Pred kratkim so se name obrnili iz Ministrstva za okolje in Ministrstva za transport in eh, razen nemško preko češke dimenzije, ki ste jih omenili in to je zadeva, ki se je treba lotiti in to se že dogaja, obstaja še ena dimenzija. E, sam ne poznam podrobnosti, ampak mogoče boste vi vedeli več. Obstajajo določena časovnica glede okoljskih vidikov okrog Janika tukaj je treba precej hitro ukrepati in zdi se mi, da nimamo dovolj usklajenosti med DG Move in DG Envy, ki pa je potrebna, verjetno potrebujemo nekakšno pomoč eh, koordinatorjev pri DG Envy. Mogoče je najboljši pristop in koliko razumem, ste sami že obiskali Prag, Prago. Eh, torej, prenašam na vas eh, prošnjo za eh, sestanek eh, v Pragi z ministrstvi za transport, okolje in nevladnimi organizacijami. Prosil bi vas eh, za pripravljenost, tako da lahko čim prej organiziramo ta sestanek, eh, kjer bi lahko pravzaprav eh, se usedli na ta isto mizo izvršna oblast in nevladne organizacije. To je zelo pozitivno. Oba ministra, ki sta razmeroma nova, še zlasti ministr za transport, sta dobra pri vključevanju nevladne strani zelo hitro se bo treba odločiti v Pragi in ura tik taka. Hvala. Tudi sam bi še spregovoril. Dve stvari, ki si omenil, sta čezmejna razsežnost in pa manjši projekti. To sta dve prioriteti. In mislim, da lahko to označimo kot eh, nevreten preobrat, tako miselni kot tudi dejanski. Potem pa si še omenil povezavo pristanišč s svojimi zaledji. V Hamburgu se 50% vsega blaga eh, naprej prevaža po tirih. To je zelo dobro, ampak te številke še lahko izboljšamo in to je dokaz, da sistem lahko deluje. Potem pa še tretja stvar, za katero praviš, da je zelo problematična, to je plovba po telinskih plovnih poteh. Omenil si tudi labo. Kakšna so dejstva? V zadnjih 20 letih se je plovba po celinskih poteh v Evropi zmanjšala iz 20 na 8 odstotkov, ampak ne zaradi slabe infrastrukture. Predvsem zato, ker je celinska plovba prepočasna, pa tudi omrežje je preslabo in zato imajo druge oblike prevoza prednost. Sam sem se pred 30 leti odločil za uh, veslanje od Ingolštata do Črnega morja po Donavi. Uh, In vsakih deset minut smo morali mm, čovn obrniti, ker so mm, pač velike ladje povzročale valove in smo se skoraj prevrnili. Nedavno pa sem tudi kolesaril ob Donavi in opazil samo tri ladje. Ne gre za to, da Donava ni primerna za plovbo, ampak plov, plovba se zmanjšuje, ladji ni. Navedel sem tudi primer, Berlina, kjer se je pristanišče, prometno oziroma tovorno pristanišče povečalo z posan, nekaterimi zapornicami. Potem je prometni minister Berlina dejal, da gre tukaj za celinsko plovbo, ki za Berlin ni tako pomembna, ampak vseeno so zgradili, izgradili pristanišče. Potem kanal Ren-Majna-Donava, ki naj bi bil takrat, ko je bil zgrajen, največja investicija v Nemčiji. Prometni minister takratni prometni minister je ta kanal označil kot največjo neumnost od gradne babilonskega stolpa. Naprej. Edina pozitivna stvar tega, tega prekopa je kolesarska steza v prekopu, po kateri se lahko zdaj vozimo s kolesom. Vem, kako se stvari odvijajo v Nemčiji. Nemčija ima velik potencial, ampak zaradi varstva narave stvari niso tako preproste. Ker um, Hamburg je seveda zelo specifičen, ker leži v bistvu ob ustju Labe v Severno morje. In zaradi specifičnih pogojev je bilo treba pač izgraditi novo pristanišče in poglobiti reko. Reka, torej Laba, pa ni tako zanimiva od Hamburga proti jugovzhodu Nemčije. Ne vem zakaj, pač ne gre. Kaj pa železnica? Za 15 km železnice okoli Drezna smo potrebovali 15 let. Samo zato, da smo stvar umestili v okolje. Tovorni promet bi lahko speljali na železnice, ampak najprej treba železnice zgraditi številne stvari so se predstavili naprej, čeprav zelo počasi, ampak celotno železniško obrežje še ni zgrajeno. Odločiti se moramo. Naprimer, če gremo v smer železnic, pač investirajmo tja. Potem bomo pač celoten tovorni promet speljali na vlake in to je to. Mislim pa, da nima smisla kar tako naslepo govoriti o morebitnih rešitvah, čarobnih rešitvah, kar ne bi bila celinska plovba. To ne bo šlo. Če bi, naprimer, tu v Bruslju zdaj porušili to novo stavbo Evropa in je pravno zgradili, bi s tem prav tako uvedli nova delovna mesta. Ampak ali je to smiselno? Ni. Tako da tudi na področju celinske plove ne moremo kar tako čez noč najti nekih rešitev. Zakaj je tako pomembno? celinska ploba. Neka analiza je pokazala, da je na enega mornarja, ki je dejal na celinski plobi, um, odpadlo, so odpadle tri osebe, ki delajo v administraciji, povezani s celinsko plobo. Stvari se torej preveč birokratizirajo in zato moramo biti tu zelo previdni, ko kar tako pošalno razlagamo, kako storiti kaj. Ne moremo z nekim enotnim ukrepom odpraviti vseh težav in rešiti vprašanje brezposobnosti. Tako, zdaj pa besedo dobi še koordinator. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da to na koncu ni bilo vaše vprašanje, ampak izjava. Ja, vim, kaj ti praviš? Jaz bi ti lahko že večkrat dejal, kaj meni na tem. Vse smo sodelavca že skoraj 20 let. Uh, No, ko tako gledam vse te koridorje, še posebej tega, za katerega sem pristojen. In če si pogledamo, kakšne so možnosti izgradne koridorja, infrastrukture in pa tudi um, novih delovnih mest, potem ne gre samo za številke, gre tudi za izgraditev oziroma za spodbujene regije, ki ležijo ob koridorju. Jaz ne bi kar tako. Um, nekako zanemarjal določenih vedikov. Seveda si želim povezati gospodarstvo, promet, ekologijo in tako naprej. Ampak sestavil sem se sem z ministri v Pragi, tudi v Drezno. Videl pa sem tudi, kakšno je stališče okoljevarstvenikov. Ti so mi dejali, da so se pripravljeni usesti za skupno mizo in najti težavo. Kje pa je problem? Seveda je normalno, da nekdo, ki želi nekaj prepeljati iz severa na jugovzhod Evrope, zato ne bo uporabil celinske plovbe, ker je pač predraga in prepočasna. To je začaran krok. Vse države, ki so upletene v sodelovanje, se morajo med seboj pogovarjati in potem bomo našli rešitve. Ja, kar zadeva železniški promet, na severu težav ni, Ampak tudi na severu se lahko pojavijo problemi, naprimer tako kot v Bremnu. V Bremnu pristajajo zelo velike ladje, naprimer ladje, ki imajo bruto registrsko tonažo okoli 16 tisoč ton, tudi o 25 tisoč tona se že govori. Uh, potem pa prihaja še blago iz nasprotne smeri, iz, eh, naprimer Češke, iz Srednje Evrope, iz Bavarske, ki ga mora prav tako pretvoriti v pristanišču. In v pristaniščih se lahko prav tako pojavijo oska grla. To za me ni samo nemški problem, ampak problem celotnega koridorja, kjer mora sodelovati šest držav članic. To je moje stališče. Tako gledano to, mislim, da nisem naletel na nikogar, tudi ne iz gospodarstva, ki, je, ki bi mi je dejal, vseeno mi je za okolje, samo da gre moje blago skozi. Vsi se zavedajo teh težav, tudi ministri. In zato je to vprašanje um, celinske plovbe tesno povezano z okoljem. To moramo preučiti. Potem pa še sodelovanje med Nemčijo in tem primeru Češko. Šlo je za predlog v smeri teritorijalnega sodelovanja, sodelovanja med posameznimi regiji, ki so tako ali tako že med seboj povezane, kjer gre za partnerje, ki lahko podajo svoje predloge. Ampak na koncu mora priti do nečesa smiselnega. To ne sme biti samo nizanje srečanj, sestankov, Eh, ki bi govorili o projektih na labi, ampak mora biti nekaj plodnega, konkretno sodelovanje. Skupina, ki se bo sestala, mora biti učinkovita in učinkovito delati. Tu gre za odločitve, ki jo morata spoštovati obe vleteni strani. Gre tudi za koherenco, ki jo moramo doseči tako na strani držav članic, kot tudi v celotni Evropski uniji. Gre za vprašanja prometa, gre za vprašanja okolja tu ne gre zgolj za to, da bo ena, ena projektna administracija dala zeleno luč za nek projekt, samo zato, ker so ji pač všeč gospodarski vidiki tega projekta. Tu moramo sodelovati. To sodelovanje moramo okrepiti tudi na ravni Evropske unije. ne moremo kar tako iskati partnerjev in jim useljevati svojih rešitev. Treba je tudi poslušati. In um, tukaj moramo sodelovati z vsemi direktorati, tudi z direktoratom za regionalne vprašanja pri komisiji. Poleg tega pa je tu še direkcija klima. Direkcije MUV, regijo in pa klima bi lahko sodelovali in s tem ustvarili dodano vrednost. Kako je z dodatnimi projekti? Zato potrebujemo sofinanciranje v višini 30 do 40 odstotkov. In EFSI morda ni najbolj učinkovit eh, sklad, s katerim bi lahko to spodbujali. Danes dopoledne smo že slišali, da zaradi TNT-ja eh, prihaja do mm, kako, preusmeritve precejšnjega, precejšnjega števila tovornih vozil oziroma tovornih, um, tovornega prometa na ceste. To je samo del rešitve. Partnerstva lahko oblikujemo veliko bolje, bolj konkretno, kot pa samo tako tu imamo potem še pristanišče njihova zaledja, pa še multimodalne platforme, ki so lahko zame res zelo um, učinkovito orodje. No, potem pa se tu še vprašanja kolega Vima. Mislim, da nisem mm, tako slab, ko si mi odpisal, ampak vseeno, nekaj jasno. Kaj je naša naloga? Naša naloga je, da uredbo o TNT Eh, začnemo izvajati v državah članicah. Države članice so podpisale ta dokument. Nekatere kolege moramo pač tu in tam opomniti na to, k čemu so se zavezali. To ne gre za nič novega. To so stvari, ki so bile potrejene v preteklosti. Vemo, da države ne želijo vedno izvajati tega, kar so, k čemu so se zavezali, ampak tako pač je. To so prioritete. Kaj je z FCM? -em? Nekateri želijo to preskočiti in iti kar k Evropski investicijski banki. Nije pa seveda m, mm, treba povezati posamezne projekte z EFSI-jem, pa tudi z TNT-jem. Tukaj ne gre zgolj za promet, gre tudi za bolj specifične stvari, za bolj specifične prioritete. In to je nekaj, kar lahko mi kot Evropski parlament nadzorujemo in postavljamo dodatna vprašanja to ni instrument, ki bi bil uh, ustrezen za vse. No, potem vprašanje Kitajske. S kitajskimi predstavniki sem se sestavil v pristanišču v Atenah in Kitajci so bili zelo odprti za razširitev tega partnerstva, tudi ko gre za sodelovanje v Atenah, v Pirejskem pristanišču. Zdaj, ali je to dobro ali slabo, na to ne morem odgovoriti. Ampak, če si pogledate prioritete vse evropskega železniškega omrežja, vidimo, da bi lahko našli dodatne vire financiranja. Ne gre toliko za to, da bi morala Grčija kot država članica sama iskati partnerje. Pomagati moramo pri tem. No, potem je tu še povezava z Carigradom. Tudi na to že nekako računamo, čeprav to zaenkrat še ni prioriteta. Vem pa, da se tam že dogajajo spremembe, da se že gradi infrastruktura. Po tej poti gre vedno več blaga, pa tudi potnikov. In ravno na tem koncu Evrope, v tem kotu med Grčijo, Bolgarijo in pa Turčijo, eh, je infrastruktura zaenkrat še preslaba tudi mora biti na povezava s Caregradom in pa s Turčijo, eh, lahko ima dodano vrednost. Tako da menim, da bomo tu videli precejšen razcvet v prihodnih letih. Tako, dobro bi bilo, če bi bilo lahko več kolegov prihodnji teden v Rigi, tako da bi lahko potem še razpravljali o tem, kako izboljšati koridor in kako eh, naprimer ustvarjati dodatna delovna mesta Potem pa se lahko že začnemo pripravljati na CF2, ki bo, upam, uh, obsegal prav, tako, uh, prav toliko sredstev kot pa CF1. Hvala. Matijo Groš, najlepša hvala. Še nekaj sem pozabil. Tu imamo še most čez Donavo med Vidinom in Kalafatom. Ko sem govoril o multimodalnosti, tega ne smem pozabiti, kajti to je odličen most. To je most, eh, ki je namenjen avtomobilom, vlakom in pa tudi pešcem. Tako, najlepša hvala. To je za danes vse. Hvala Matijo Grošu in hvala vsem vam. Er <laughs> in veseli smo in zelo veseli bomo, ko bo Matijo zopet med nami. Tako, konec zasedanja.